Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mesdames und Messieurs, ich habe die Freude, heute die wichtigste Aufgabe wahrnehmen zu dürfen, nämlich. Hvala lepa. Danes imam to čast, da vas lahko vse pozdravim v imenu odbora. Številni kolegi so izrazili interes za to, da bi se bolj intenzivno posvetili uh, današnji temi. Prosim za razumevanje, da, več, da ni prisotnih več poslancev. Eh, pač veliko dogodkov poteka ob istem času in zato je težko eh, se udeležiti vsega, kot bi si želel. Evropa je v energetskem smislu veliko pridobila na pomenu, to je postala ena izmed glavnih evropskih tem, torej gre za vprašanje oskrbe za energijo. Uh, in to z različnih vidikov. Z vidika vprašanja, kako doseči, da bomo imeli dovolj energije, da ne bomo preveč odvisni od tretjih držav, kako doseči, da bomo lahko energijo ponudili po relativno ugodnih cenah, to je zelo pomembno za naše državljane, pa tudi za našo industrijo. in kako doseči, da bo, da bo energija imela kar najmanj negativnih učinkov na okolje. Na podlagi vseh teh vprašanj se je razvilo veliko razprav in pa veliko kosov zakonodaje. Prav gotovo te vsi poznate in jih ne bom posebej omenjal. Ampak najprej so bile te razprave usmerjene predvsem v notranjost Evrope, torej kako vse skupaj um, nekako uskladiti z notranjim trgom, z omrežji znotraj Evrope, kako bolje poskrbeti za povezave. Gre za zelo težavno temo in uh, komisar Oettinger se je zelo prizadeval na tem področju. Sedaj pa smo prišli do točke, ko se lahko zazremo tudi čez naše meje in se lahko vprašamo, ali morda obstajajo viri, možnosti za sodelovanje, takšne možnosti, ki bodo imele različne posledice, ne samo za energetsko področje. Gre za vprašanje, kako vzpostaviti sodelovanje z državami, ki jih najprej morda nismo predvideli za, za naše partnerje. Eh, sedaj se bomo posvetili projektom v sredozemlju, kakšni so njihovi razvojni potencijali, kakšna je ocena politično gledano, gospodarsko gledano, finančno gledano in tudi z tehničnega vidika. Tekom eh, tedna smo že razpravljali o tem in ugotovili smo, da tudi z tehnološkega vidika vse skupaj ni enostavno. No, vsa ta vprašanja želimo osvetliti in zato se zahvaljujem vsem tistim kolegom in kolegicam, tistih, ki so. Zahvaljujem se tistim kolegom, ki so se zauzemali za to, da bi imeli takšno predstavitev. Eh, z mano je Angelika Nibler, ki si je zelo prizadevala za to, da bi imeli takšno predstavitev. In zahvaljujem se tudi vsem eh, strokovnjakom, ki so prišli iz eh, bližnjih ali pa oddaljenih krajev, zato da bi nam osvetlili določena vprašanja z tega področja. Torej, zahvaljujem se vsem, eh, ki ste z nami, zahvaljujem se tudi tistim, ki boste kasneje prebrali informacije o današnji konferenci. Eh, v glavnem s tem je moja naloga opravljena in eh, vse skupaj predajam vodi prvega panela, to je Angelika Nibler. Hvala lepa, predsednik Herbert Royal, hvala lepa. Eh, za besedo, pozdravljam govornike, pozdravljam eh, kolegice in kolege. Vesela sem, da nam je uspelo organizirati to predstavitev in naj v začetku zahvaljujem, da se naj na začetku zahvalim Herbertu Rojlu in pa sekretarjatu za to, da so omogočili to javno predstavitev. Eh, časovnica je zelo tesna, zato moramo kar začeti. Z veseljem bom predsedovala prvemu panelu. Vesela sem, da bodo sodelovali um, prominentne osebnosti, ki bodo govorile o Plan Soler in pa o projektu DZTEK. O tem projektu je bilo veliko napisanega, veliko je potekalo razprav na to temo. Uh, tudi danes veliko razpravljamo o tem v luči odločitve Nemčije, da se uh, Eh, odpove jedrski energiji, zato je možno za kompenzacijo tudi to, da hitro sprožimo te projekte. Pozdravljam Paula Fansona, potem gospoda Albrehta Kaupa, ki je vodja moštva Evrosredozemske skupine za integracijo energetskega trga, potem iz Barcelone gospod Mark Štros, če sem to prav izgovorila, svetovalec, oddelek za energijo, sekretarjat eh, Unije za sredozemlje in na nazadnje pozdravljam gospoda Kristoferja Burkarta, ki je podpredsednik za Eh, javne zadeve eh, v podjetju First Solar. Eh, predvidenih je približno 8 minut za vsakega govornika. Če boste to upoštevali, bomo imeli tudi dovolj časa za razprave z kolegi in kolegicami. Gospod Van Son, hvala lepa gospod Rojl in pa gospod Nibler za povabilo. Veliko čas mi je, da lahko spregovorim pred vami. Eh, govoril bom o ideji DSRT, kofizi, to idejo bom še enkrat eh, predstavil in povedal, kakšno je stanje tega projekta in kateri bodo naslednji koraki, ki so pomembni za to, da bi sprožili vse skupaj. Načrt je močen impuls za dogoročni načrt za Afriko in pa za Evropo in na hitro bom eh, preletel te posnetke, to prezentacijo. Um, če primerjamo Afriko in pa Evropo, lahko vidite, da je osvetlitev v Afriki uh, seveda večja kot v Evropi in kakšna je ideja projekta Desertek. Eh, številni ste že slišali za ta projekt. Namreč tam, kjer je veliko sonca in pa malo ljudi, Torej, to so puščavna območja, območja, kjer je veliko eh, vetra. Tam bi skušali izkoristiti sončno in pa veterno energijo tako za lokalno prebivalstvo, kakor tudi za transport te energije v Evropo. To ni neka aktivnost, ki bi jo lahko naredili danes ali pa jutri. To bo trajalo seveda desetletja in eh, korak za korakom bomo to razvijali. Verjetno veste in ste v novicah slišali tudi to, da uh, ima Evropa pomembno sosedo, to je Severna Afrika. Tega soseda smo v zadnjih mesecih na novo odkrili, lahko rečemo. To so zelo uh, kulturne države, naše prijateljske države. In uh, tukaj obstaja velik potencial za rast tudi njihovo prebivalstvo strmo raste, prav tako BDP in tako naprej. In zato potrebujete države tudi veliko energije. 85 do 90 odstotkov te energi eh, pridobivanja energije v teh državah pa še vedno temelji na fosilnih gorivih. In uh, to ne bo več šlo tako naprej. In to je še dodaten argument za to, da začnemo izvajati idejo desapteka, da torej črpamo vetrno basočno energijo tam, kjer ta obstaja. No, seveda se pa v Bruslu Evropa že dolgo ukvarja z vprašanjem energije, imamo veliko strategij na to temo. Vse skupaj se začne pri vprašanju energetske očinkovitosti, nočemo več po nepotrebnem trošiti naše energije, želimo jo razumno uporabljati in tako naprej. To je lahko prvi korak, to smo predstavili kot stopnico, potem želimo decentralizirano v državah početi to, kar je pač primerno za vsako posamezno državo. Potem eh, imamo v Evropi tudi možnost, da, izme, da potekajo izmenjave med državami članicami, da se države članice med seboj pomagajo, da se preusmerimo v obnovljive vire energije in si pred sebo, pred, pri tem med seboj pomagamo. V, evropski, v evropskih razmerih potrebujemo več obnovljivih virov energije in te lahko pridobimo iz Bližnjega vzhoda in pa iz Severne Afrike. To je dolgoročna ideja, seveda bo to trajalo mm, desetletja bo trajalo, da bomo lahko vse skupaj uh, poce, uh, ponudili tudi po cenah, ki so spremljive v Evropi. To je pravzaprav ta ideja. Evropski parlament in pa politika v Evropi je že opravila marsikatero nalogo. Sprejeli smo direktivo o obnovljivih virih energije pred eh, dvema letoma veliko je bilo sprejetih tudi instrumentov, orodi. Najprej orodje za to, da si države članice lahko med seboj izmenjujejo obnovljive vire energije. Eh, in tudi zato, da omogočamo uvoze obnovljive energije iz Afrike ali pa iz drugih območij v Evropo. To so tako imenovani, to tako imenovani deveti člen me mehanizem fleksibilnosti ta člen je zelo pomemben za projekte v Severni Afriki, seveda. In potem imamo seveda tudi nalogo, da ta inštrument tudi resnično izvajamo v lokalnih zakonodajah in pa v praksi. In to po možnosti na usklajen način, tako da bomo vsi imeli koristi od tega. pri, deser, pri deserteku gre za to, da omogočimo številne projekte z obnovljivimi energijami, za vetrno energijo, za sončno energijo, enako velja za bližnji vzhod. Vse skupaj pa mora biti narejeno v obliki partnerstva. To počnemo skupaj s partnerskimi državami, pomemben primer je Maroko, potem tesno sodelujemo z maroško vlado, z eh, maroško agencijo za sončno energijo, Mazen. Seveda se v okviru teh eh, organizacij ne pogovarjamo samo o energiji, ampak tudi o so, sociogospodarskih vidikih, o možnostih za prebivalstvo, o možnostih za zastvarjanje delenih mest, um, lokalno odličnost, prenos znanja in pa tako naprej. čisto konkretno. Večina našega dela je zastavljena dolgoročno gledano za naslednjih 40 let. V okviru teh, tega časa moramo rešiti tudi infrastrukturna vprašanja. Vse skupaj je potrebno na konkreten način prikazati, tako da bomo lahko vedeli, ali vse skupaj deluje in ali so naše naloge bile izpolnjene. Zato skupaj z Mazenom pripravljamo partnerski projekt. um, v vrednosti 500 megavatov. Za obnovljive vire energije je to zelo pomemben, velik obrat. Pa tudi uh, energetska učinkovitost tukaj igra pomembno vlogo, tako da lahko dokažemo, da te da ti obrati, ki so v začetku zelo um, dragi, lahko na koncu prihranijo veliko stroškov. Ta projekt je sestavljen iz dveh, iz dveh delov, uh, torej najprej uh, sončno, obrat za sončno energijo in pa obrat za fotovoltaično energijo. Um, posamično to vrednosti 400 in pa 100 megavatov sedaj pa lahko vidite sliko, ki ponazarja našo nalogo, zakaj se zauzemamo skupaj z politiko. Torej, kakor veste tudi iz primerov v Evropi, vse tehnologije, biomasa, fotovoltaika in tako naprej so na začetku drage in zato. Um, na začetku te panoge še niso, še niso eh, gospodarne in je potrebna dodatna finančna podpora, ampak s pomočjo dodatnih investicij tudi v partnerstvu z državami iz Severne Afrike lahko unesemo svoje znanje in pa strokovnost. Tako da vse skupaj potem lahko začne tudi konkurirati na trgu. In potem, ko je to enkrat pripravljeno za trg, bo lahko to postalo tudi hrbtenica oskrbe za energijo, kaj ti stroški bodo v teh eh, nekaj letih ali pa desetletjih padli pod strošek fosilne energije. In eh, celotna cena tega projekta bo manjša kot pa um, pridobivanje energije iz fosilnih ogorjev. To bo potem prevzelo del oskrbe za energijo. In zato, da bi to omogočili, smo predvideli tri konkretne korake, kjer je pomembno tudi sodelovanje z Evropskim parlamentom. Najprej moramo uresničiti ta projekt skupaj z Mazenom, skupaj z, Maroš, z Marokom. Potem drugič je potrebno urediti financiranje, potem poskrbeti za politično podporo in pa tudi za podporo industrije. Vse skupaj mora potekati v sodelovanju za industrijo. Potrebno je vključiti tudi um, naše ustaljene institucije, kot je Evropska investicijska banka ali pa Svetovna banka, tako da je proces pregleden in takšen, kot mora biti. In pa potem še člen 9, ta mehanizem fleksibilnosti, tudi to je potrebno uporabljati kot preizkus, ali vse skupaj deluje in tudi kot pomoč za financiranje. In ko se enkrat začne z prvim projektom, lahko usporedno preverjamo, kako, proj kako projekt poteka, ko govorimo naprimer o dolgoročnem partnerstvu med eh, Evropo in pa Afriko. Da preučimo, kateri elementi so pomembni za Severno Afriko, kateri za Evropo in tako naprej. Ko govorimo o energiji, je potrebno omogočiti, da ta energija ne pride samo v Maroko, ampak tudi v sosedne države, v Tunizijo, v Alžirijo in pa v druge države, da se tudi tam ustvarjajo delovna mesta, industrializacija in pa da se vsi ti procesi sprožijo. No, gospod eh, Rojl, verjetno sem že izkoristil svojih 8 minut. Ob koncu bi povedal samo to, da ste povabljeni na konferenco, ki bo tokrat potekala v Kajru. veliko pomembnih politikov bo tam pris, eh, prisotnih, tudi komisar Oettinger, tudi predstavniki nekaterih držav članic v Evropi in pa eh, tudi predstavniki iz eh, severnoafriških držav in bližnjega vzhoda tam. Tudi nekateri ministri iz teh držav bodo prišli in tudi vi ste prisrčno vabljeni. Hvala, gospod Fanson, za vašo zanimivo predstavitev in hvala lepa za vaše vabilo na konferenco v Kajru. Prav gotovo bo naš predsednik o tem še spregovoril v eh, okviru koordinatorjev. Eh, brez eh, besedičenja sedaj vabim naslednjega govornika, Abda Kaupa, da tudi on poda svojo predstavitev. Prosim, čas. Si vas, ja. Ja. Ich möchte mich auch recht herzlich bedanken. Tudi jaz se prisrčno zahvaljujem, sem Albrecht Kaup, že tri leta živim v Kajru, v Egiptu in e, koordiniram ter skrbim za dialog z e, južnimi obaljnimi državami. Z integracijo električnega omrežja. Danes vam bom povedal, o čem razpravljamo vedno znova v zadnjih treh letih, o naših evropskih idejah, da bi električno omrežje nekako integrirali eh, omrežje iz Afrike v evropsko omrežje omrežje in da bi poskrbeli tudi za izvoz te elektrike. To je naša naloga v okviru, v okviru predloga komisije. Mi smo neki, nek katalizator, ki sicer skrbimo za dialog, ampak hitro tudi izgorimo pri tem. Naše razmišljanja smo strnili v petih um, publikacijah, ki jih lahko najdete na, dnevni, uh, na spetni strani, tudi um, komisarja za energijo. In uh, v teh publikacijah smo podrobno predstavili, kako izgleda električni sektor v okolici sredozemlja, kakšne rešitve obstajajo, zato da bi zaključili obroč kje se skrivajo tržni potencijali in kje se skrivajo finančne težave, katere poti lahko izkoristimo in eh, kje prihaja do pravnih um, ali zakonodajnih ovir pri izvozu elektrike. Tukaj lahko vidite primerjavo med eh, realnostjo in pa vizijami, kako premostiti sredozemlje. To smo razdelili na dva dela. Levi del je mm, označen z velikim eh, jes. Yes. Tukaj ni nobenih problemov. Z današnjo tehnologijo lahko v tem delu. Zlahka prečkamo sredozemlje, ampak vse skupaj se potem eh, konča pri Libiji. Algirija, eh, Alžirija, Tunizija in pa Maroko so vključeni, deloma Libija. Vidite tudi eh, odstotke 5 in pa 9. Eh, to je regija, ki jo Evropa oskrbuje za elektriko. Mi nimamo dovolj elektrike. Eh, v zadnjih petih letih se je situacija še poslabšala. Pod rumeno um, mejo, kjer se začne Egipt, pa eh, ni prehoda čez sredozemlje, če bi želeli naprimer povezati vse skupaj za Grčijo ali pa za Kreto. Z današnjo tehnologijo to v levem delu slike ni možno, saj je dno morja zelo razčlenjeno. Vidite tudi eh, dve črni črtici. Na sirski meji imamo Alepo, ehm, kjer bomo lahko nadaljevali za našim delom povezovanja. In pa vidite tudi dve črni črti, kjer je Libija in kjer vse skupaj že deset let ni napredovalo. Nismo uspeli poslati elektrike čez Egipt v Sirijo. Dva poskusa v zadnjih desetih letih sta propadla. In uh, takšna je situacija, če govorimo o izvozu in pa o situaciji okrog Sredozemskega morja. Če pomislimo na alternative obnovljivi energiji, če pomislimo na sončno energijo, vetrno energijo in tako naprej, potem ugotovimo, da je naš konkurent plin. To ni eh, nafta ali pa jedrska energija, ampak je to plin, ki že danes predstavlja 70 odstotkov. proizvedene energije in pa to, kar vidite na levi strani, je ponazaritev cen plina. Te cene spoh niso predvidljive, vidite, da se vse skupaj premikalo navzgor in pa navzdol, eh, nekje med eh, 5 in pa 15 dolarjev. Če zberemo podatke od vseh naših partnerjev, lahko napovemo, da se bo v naslednjih desetih letih zgodilo naslednje. Vse skupaj se bo podvojilo, dvakrat toliko plina se bo porabilo, dvakrat toliko premoga, samo dvakrat toliko obnovljivih virov energije mi smo se želeli, da bi se tukaj številka, eh, da bi bila tu številka štirikratna. In pa eh, pomembno je tudi to, da bo ehm, da bodo se vodne elektrarne zmanjšale za eno polovico. To je slaba novica. Um, največja ovira, ki trenutno najbolj moti naša prizadevanja, da bi bolj spodbujali obnovljive vire v tej regiji, je dejstvo, da po tre, um, popraševanje po elektriki hitro narašča z. Um, za 6 ali pa celo 11 odstotkov na leto. Sedaj je situacija takšna, da mi sami ne moremo predelati dovolj elektrike, odvisni smo od Evrope. Um, poraba elektrike raste 4 do 8 odstotkov na leto in vsak sogovornik seveda reče, ja, zakaj bi pa sedaj eh, uporabljal sončno energijo, če to stane desetkrat več. Torej, začetni kapital je desetkrat večji. In uh, potem tukaj seveda obstaja tudi konkurenca med zasebnimi udeleženci, ki morajo biti približno 50 do 100 odstotkov eh, zastaviti više svoje proizvodne stroške. In eh, to ne zato, ker bi to nujno želeli, ampak zato, ker je to njihova potreba, če želijo biti konkurenčni na trgu. Tukaj lahko vidite ponazoritev tarifnih struktur. Države se tukaj delijo na dve skupini. Spodnje, rumene, vključno z Egiptom, imajo najnižje eh, tarife za elektriko, približno 2,5 odstotka. Druga zelena skupina pa predstavlja približno 7 odstotkov Maroko, Tunizija, Libanon, Izrael. in pa še mm, vidite spodaj vijolični kvadratek, ta je zelo konkurenčen v tej skupini. Rumeno so primerljive tarife z eh, Evropo in pa rumene, eh, prosite, modre, ki predstavljajo približno 30 eh, evrov. To 30 centov, to so pa gospodinske cene v Evropi. To je pa so približno stroške, ki bi jih imeli za, uh, za vetrno energijo in pa v, oblik, v oklepaju vidite, kakšni stroške bi bili, uh, če bi se skupaj izvajal zasebni um, nosilec dejavnosti. Se pravi, konkurenčen je trenutno samo veter, ker imamo štiri države, ki so tarife tako nizke, da so potrebna velika dopolnila za to, da bi vse skupaj postalo konkurenčno. Jetzt kommt die gute Nachricht. Trotz allem. Kljub vsemu, če bi danes želeli izgraditi obrat za sončno energijo, če bi uložili 100 milijonov, pridelali 500 megavatov in bi na to se zazrli nazaj in se vprašali, ste se pravilno obnašali, potem uh, bi ugotovili, ja, na koncu ja, ker bi prišli v zelene številke. Se pravi, te rdeče številke na začetku so dodatki, ki jih je potrebno plačati na leto, zeleno, pa, zeleni stolpi pa pomenijo m, mm, tisto končno korist, dobiček. In vse skupaj potem primerljivo z rastočimi cenami plina, stroški fosilnih goriv, Se pravi, v končni fazi je vseeno vse skupaj ceneje. Že danes bi torej lahko začeli graditi, če bi pač razumeli, da na začetku pač nastanejo neki dodatni stroški. To, kar ni zaželjeno, so, um, je ta zadnji graf, kjer se rdeči stolpci sploh več ne znižajo um, takšni obrati seveda tudi obstajajo, ampak ne smemo se zdaj ravnati samo po teh najslabših scenarijih, torej po obratih, ki, torej če gre za obrate, ki um, po sedmih ali pa desetih letih uh, zaidejo v zelene številke, potem so takšni obrati smiselni. Sedaj pa prehajam na vročo temo izvoza. Pred dvema letoma smo slišali v Evropi izjave, češ, da Evropa nujno potrebuje sončno energijo. To nam v razpravi ni posebno pomagalo. Kaj ti vedno znova se govori o tem, da potrebujemo sončno energijo, pa se nič ne zgodi. Sedaj smo na točki, ko Evropa te sončne energije ne potrebuje. Mi bi sicer sami pridobivali to sončno energijo, saj ima gospodarski smisel. To bom ponazoril na enostavnem primeru. Tu lahko vidite našo tarifo 26 centov v severu. Če bi torej, če je to obrat v Londonu, če pa imamo tak obrat v, na jugu, bi lahko vse skupaj naredili za 13 centov. Äh, es wird nicht billiger, da unten Anlagen zu bauen aus verschiedenen. No, seveda pa je potrebno ta, to elektriko iz juga spet prevoziti v sever, potem s tem izgubimo 10 odstotkov, tudi prevozniki eh, morajo nekaj zaslužiti, 3 mm, cente na eh, kilovat. In potem pridemo na koncu na tarifo 20,3. Se pravi, se skupaj je finančno in pa gospodarno smiselno. Problem pa je ta, da na jugu ni investitorjev, ker na severu še ni dovolj kupcev. To je naš problem. Vedno izgradujemo obrate samo, če imamo tudi kupca za to elektriko. Um, no, um, CSP, to so termične, termični obrati, ti so precej odvisni od tega, ali takrat tamkajšnji trg resnično potrebuje takšne vire energije z vetrom. Nimamo takšnih problemov, veter je konkurenčen. PV pa je zmagal v primerjavi s CSP, ko gre za eh, proizvodnjo vodne stroške in ta razlika se še povečuje. Tehnologija PV se bo kmalo približala tudi vetru. Eh, se pravi, vse skupaj bo postalo prav tako konkurenčno kot veter. To so naše ocene, imamo pet priporočil. Prva je ta, da bi zaradi začetnih stroškov, ne proizvodnih stroškov, bili nujno potrebno, da pridobimo na našo stran velike banke. Ra Wir müssen unbedingt die Strom. Ja. Arabski skladi tukaj še niso dovolj udeleženi potem potrebno je povečati tudi energetsko učinkovitost, tudi pri obnovljivih virih energije. Eh, energije. Najti je treba tudi kupce, ki bodo pripravljeni testirati člen 9 in potrebno je ustvariti neko mešanico med eh, zelenimi in pa črnimi ali sivimi uh, viri. In eh, potrebno je razmisliti tudi o tem, kako bolje izkoristiti rezerve, tudi ko gre za plin in tako naprej. In še na zadnje, eh, če pravite, da je elektrika eh, draga, naj vam povem, da sem prišel iz Egipta, kjer so izgradili piramide brez elektrike. Če bi danes imeli takšne obrate,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 Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président. Najlepša hvala, ker ste me povabili na to sejo. Tako bom imel tudi priložnost, da predstavim, kakšno je stanje izkoriščanja sončne energije v sredozemlju in kaj si prizadevamo storiti, da bi zadeve resnično delovali. To je ena od največjih pobud, za katero ste najbrž že slišali. To je ena od šestih prednostnih nalog, ki so si jih zastavili vodje držav v Parizu na vrhu julija 2008. Cilji tega sončnega načrta, kot mu poljudno pravimo, ni samo sončen, gre za to, da hočemo povdariti energetsko učinkovitost. Gre za 20 dodatnih gigavatov proizvodnje, ne izvoza. Izvoz je samo del tega, ki ga, načrta, ki ga je treba šele opredeliti. Države članice so želeli v tistem času izoblikovati nek eh, krovni načrt, tako imenovani master plan, da bi uskladile svoja prizadevanja na tem področju. Ta cilj, ta velika pobuda, torej velika politična, velikosredozemska pobuda, se je dobro umestila tudi v svetovni kontekst, predvsem v luči podnebnih sprememb in uh, Eh, številnih odločitev, ki so bile sprejete tudi v okviru ciljev 2020 oziroma 2020. -2020. Naj ne ponavljam vse to, kar se je vmes zgodilo, sami veste, da je bilo takih dogodkov kar veliko, eh, veliko je bilo dogodkov v sredozemskih država, Maroku, Alžiriji, Tuniziji, tudi v drugih državah. Eh, veliko se je dogajalo tudi v zasebnem sektorju, najbrž ste slišali, da za Desertek in Medgrid. In eh, te zadeve so torej postale veliko širšega pomena tudi v mednarodnem okviru, tako da je bilo treba razviti tudi nova finančna orodja, kar so mednarodne finančne ustanove tudi storile tem eh, so vsa ta prizadevanja pridobila na Elanu in po pariški deklaraciji je sekretarjat UFM prevzel odgovornost za konkretno izvajanje te deklaracije in tako smo oblikovali ta poljudno imenovani sredozemski sončni načrt. Tu je bilo prisotnih eh, veliko predstavnikov 43 držav šlo je za tesno sodelovanje z Evropsko komisijo, z državami članicami Evropske unije, skratka za tesno sodelovanje med vsemi zainteresiranimi udeleženci. Sekretarijat je bil prav tako organiziran za boljšo koordinacijo in v zadnjih letih so države članice, kot veste, sprejeli tudi strateški dokument. To je bilo lani. Prvi sestanek eh, udeležencev je bil februarja letos v Bruslu. Kaj poskušamo storiti na osnovi vsega tega? Morda bi izpostavil dve do tri zadeve, ki so med seboj povezane in so tudi bistvenega pomena. Skratka, to je to, kar moramo storiti sočasno. Prvo, in to je tudi cilj tega krovnega načrta, je postaviti neke referenčne okvire, upoštevaje vse ključne deležnike in države članice. Ta okvir nam bo omogočil, da bomo skupaj našli način in sredstva, da to, da se spopademo s ključnimi nalogami, ki so jih povdarili že predgovorniki. Namreč gre za razvoj obnovljivih virov v velikem obsegu, ki presega samo Eh, sredozemske razsežnosti. V zvezi s tem je bilo treba pogledati tako tudi, kakšni so možni zakonodajni okviri za to vrstno delovanje obstoječe infrastrukture, tehnologije in obstoječe zmogljivosti ter znanje. To so te temeljne naloge, na katerih sloni krovni načrt. Eh, Naša men je imeti dovolj eh, zgoščen eh, in vendarle pomemben politični dokument, ki bo združil vsa ta prizadevanja, ki so že tako ali tako številna. Ta dokument bomo potem eh, predložili v potrditev in preučitev ministrom držav regije v začetku leta 2013. To so torej naši nameni da bi delovali na ta način, tudi s podporo pilotnim projektom in s kratnim razvijanjem instrumentov za njihovo uresničevanje. To je torej skupek teh nalog, ki nas čakajo in ki jih bomo probali uresničiti na najboljši možni način. Kaj bomo storili, da bo to mogoče? Glede na to, da ima sekretarjat dokaj omejena sredstva delovanja, se mora osredotočiti na to, da jih čim bolje uporabi pri opravljanju svojih nalog, seveda pa bo tudi njegovo delovanje stalno podrejeno političnemu nadzoru držav članic. Bistvo vsega tega pa je, kot sem že prej povedal, da pridemo do neke skupne vizije, do skupnega pogleda na vse te različne elemente in seveda ob aktivnim prizadevanju in prispevkih držav članic in drugih zainteresiranih udeležencev z obeh obal sredozemskega morja. Namreč treba je poskrbeti za to, da se ne bodo po nepotrebnem forsirali neki projekti, ki bi bili omejenega pomena oziroma samo v interesu nekaterih. Treba je pritegniti k sodelovanju tako civilno družbo kot predstavnike industrije, finančnih ustanov in tako naprej. To, kar bi radi storili, pa je tisto, o čemer se bo treba še pogovoriti z državami članicami, treba bo preseči teh pet osnovnih zidakov, ki smo jih pravkar omenili, gre za politično in regulatorno ozadje oziroma okvire, potem finančne in podporne scheme, razvoj obnovljivih eh, virov kot eh, pomembnega področja, ki nima samo političnega značaja za države v tej regiji. In zelo na hitro ne bi se rad zgubljal v podrobnosti, ker se bo treba še malo pogovoriti o vsem tem. Strukture vseh teh različnih elementov, ki sem jih navedel, bi lahko bile take, na primer. Regulatorni in politični značaj je pač v pristojnosti političnega odločanja držav članic, ki morajo menda že vedeti, v katero smer bi rade šle. Treba pa se je tudi v tej smeri usmeriti predvsem k razvoju eh, smotrnih eh, energetskih politik v smislu obnovljivih virov energije, to pa seveda terja tudi ustrezne finančne vire za raziskave in razvoj. Eh, moja soseda sta podarjala ta razkorak med ceno, med uh, dejansko ceno pridobivanja in tržno ceno energije ter cene, ki jo plača industrija. Ampak v vsakem primeru so to zadeve, ki bi jih lahko rešili. Nekateri načini že obstajajo, nekatera orodja so že na voljo, vendar se premalo izkoriščajo. Vendar je pomembno najprej zagotoviti uh, stabilno proizvodnjo, ki uh, Eh, upošteva tako lokalne kot eh, čezmene ali pa recimo mednarodne potrebe in to je zlasti pomembno za sredozemsko regijo. Kolega sta omenila tudi deveti člen, na podlagi tega je bilo napisanega že veliko, ampak najbrž potrebujemo konkretno pošteno politično voljo v prid evropskemu potrošniku, ki bo poslala nek jasen signal, da obstaja močna volja, da gremo naprej. Potem glede odvisnosti od ogličnih goril v zvezi z vprašanji, ki zadevajo nesnaževanje, moramo predvsem poskrbeti za to, da ne bomo stopili korak nazaj. In eh, tudi na obstoječe izkušnje in projekte, ki jih imamo v zvezi z izkoriščanjem sončne energije, bo treba pogledati iz več vidikov. Eh, leta 2012 bo tudi potekla veljavnost obstoječih certifikatov na ozemlju Evropske unije. Zaenkrat ne vemo, ali potekajo kakšni novi dogovori na to temo. Tako da nam v tem obdobju, ki je zelo kratko, preostaja samo to, da iščemo nove načine za uh, čim hitrejši razvoj obnovljivih virov energije. To so torej zadeve, ki se jim moramo resno posvetiti, čakamo tudi na odziv Evropske komisije. Treba pa pozmanjšati tudi tveganja. Vstajajo številne vprašanja, ki so povezane z vprašanji tveganja. In vse, kar je potrebno, je, da delamo na tem, da bomo ustvarili ustrezne mehanizme za obvladovanje teh tveganj v smislu njihovega zmanjšanja. In v tem smislu pripravljamo tudi projekte, s katerimi bi radi mobilizirali obstoječa sredstva in sile. Vendar en sam instrument eh, ne bo odgovor na vsa ta vprašanja. Takega instrumenta praktično ni, ki bi lahko odgovoril na vsa vprašanja in poiskal vse rešitve. Zato je potrebno, da združimo močvi, nujno je boljše sodelovanje. Brez tega ne bomo uspeli v velikem merilu izboljšati in razvijati te tehnologije. In Vsekakor je od nas odvisno, ali bomo čez čas znova v istem prepadu. Ne bi se sedaj spuščal v detalje, ker res nimamo dovolj časa za to in tudi drugi kolegi imajo svoje predstavitve, še nekaj besed o infrastrukturah, ni se treba samo osredotočati na mrež. Kolegi so že nekaj povedali o tem, ampak dejstvo je, da se soočamo z istimi vprašanji, ne glede na to, ali smo na jugu ali severu sredozemlja, ne glede na to, kakšne so tarifne razlike v cenah. Obnovljivi viri energije morajo postati vektor razvoja vseh držav ob sredozemlju. Namreč ničemor ne bo služilo, če bomo razvijali te eh, obnovljive vire samo zato, da bodo severno ležeče dežele spet lahko izkoriščale južne in da bojo južne samo izvažale proti severu, teveč je treba nuditi podporo tudi razvoju industrije in gospodarstva držav ob južnem sredozemlju. Če pogledamo, kakšne sedanje razmerje med ponudbo in popraševanjem, nam postane jasno, da so sicer velike razlike med jugom, severom, vzhodom in zahodom, vendar to nikakor ne, ne omejuje naših prizadevanj za nadgradnjo obstoječih zmogljivosti in Treba bo poskrbeti v čim krajšem času, da se vzpostavijo potrebne platforme in vse to so teme, o katerih se morajo države članice med sebojno dogovoriti, seveda na neki realistični osnovi. Naloga je ogromna in izzivi so veliki in tu lahko Evropska unija pokaže, kaj zna in usmeri vse svoje ustvarjalne moči. Za zaključek mi dovolite, naj povem podobno kot drugi kolegi, nalajamo se res v pomembnem prelomnem trenutku, naslednja dva do tri leta bo do ključnega pomena za nadaljni eh, razvoj. Imamo velike regionalne zmogljivosti, potencial je velik, vendar je vprašanje, kaj bomo storili z njim imamo tudi velika vprašanja, ki se postavljajo glede prihodnosti. Nahajamo se tako rekoč na začetku postjedrskega obdobja in v smislu našega sredozemskega sodelovanja lahko pokažemo tudi eh, primer zgled vsem z našimi pionirskimi prizadevanji to so zadeve, eh, ki ne zadevajo samo sredozemskih držav, temveč se lahko iz naših izkušenj v prihodnje veliko naučijo tudi drugi. Zaradi tega je treba ljudi osveščati, vse te države primerno soočiti z dejstvom, da ti izzivi pomenijo lahko tudi veliko možnost za korak naprej. Hvala lepa. Ihre überaus interessant. Hvala tudi za vašo izredno zanimivo predstavitev. Sedaj pa predajamo besedo kar gospodu Burkartu. In uh, prosim, da ste hitri, kaj ti že zamujamo. While the presentation is coming up, um, there we go. Um, I think for those, just a quick introduction maybe for those of you who haven't come across First Soul. Torej, uh, kratka predstavitev našega podjetja. 12 let približno je staro, v bistvu je še mlado. V ZDA imamo svoj sedež, imamo pa tudi lokacije v Nemčiji, v Združenih državah, Maleziji, Franciji, Vietnamu in tudi še načrtujemo določene obrate. Smo drugi največji proizvajalec PV, Eh, in uh, v bistvu smo najcenejši na svetu na tem področju. Uh, naši stroški so 0,75 dolarja za vat in smo vodili v našem sektorju. Želeli smo tukaj sodelovati. Sodelovali smo pri projektih sončne energije v Puščavi. 2,4 gigavate uh, nekako um, pridobimo na jugu ZDA. Glede na to, kako mi gledamo na območje meda, uh, naj povem, da vidimo, da uh, tam obstajajo velike priložnosti, če želimo hitro uh, razvijati kapacitete. Uh, vidimo, da je sončna energija eh, velika priložnost. Tudi fotovoltaična, tudi eh, boljši eh, menedžment bi potrebovali, torej upravljanje te energije, povezave med EU in ZDA je tudi treba še izboljšati in na ta način izboljšati naš portfelj. Pomembno je to za fleksibilnost in za vzdrževanje. Treba je povečati tudi prodornost energije, elektrike eh, na sredozemskem območju in to je eno od območij, kjer fotovoltaična energija eh, lahko še veliko pridobi. Govorimo o tem, da načrtujemo še eh, infrastrukturo za prenos. To bi morali storiti tudi na lokalni ravni. Eh, bi si morali prizadevati, da se izognemo izgubam eh, pri distribuciji energije. Še dve pomembni točki. Ustvarjanje delovnih mest. Naprimer, že sama konstrukcija, samo izgrajevanje obratov eh, potrebuje veliko Eh, delovne sile, mm, ko gre za sončno energijo in pa še posebej fotovoltaično. Priložnost je tudi za dodatno usposabljanje, izobraževanje. Veliko izobraževanja je tudi znotraj industrije. Eh, to izobraževanje poteka hitro. Pomembno je tudi, da se znanje prenaša. Potem je pa treba upoštevati tudi okolje, okoljske standarde in pa varnostne standarde. velike so potrebe po uvozu. Še nekaj za tiste, ki ne vedo, kako izgledajo projekti fotovoltaične energije, kakšne so prednosti. Če si ogledamo sončno fotovoltaično energijo, potem vidimo, da ni tukaj potrebna voda, ni potreben plin. Eh, gre za povsem čisto energijo, nobenih emisij in tudi nobenih odpadkov. Eh, in to je zelo pomembno za območja, kot so puščave. E, tudi vzdrževanje ni zahtevno. V glavnem delamo s preprostimi obrati, tehnologijami, ki se e, z lahkoto vzdržujejo. E, tudi okoljska oziroma oglična sled tukaj ni velika, kajti smisel obnovljivih virov energije je ravno v tem, da ni onesnaževanje ni onesnaževanja. E, na območjih puščav je e, v bistvu znanja zaenkrat ni e, veliko ljudi, ki so pripravljeni delati pa dosti, torej pogoji so dobri, ni nekih geografskih omejitev. In skratka, povsod lahko izgradiš nek zanesljiv. Eh, sistem in tudi druge evropske države so to že pokazale. Eh, stališča razvoja projekta je eh, ključnega pomena to, da lahko delamo v kratkem času, na kratki rok, hitro začnemo izvajati projekte. Pomembno je, da je izgradna fleksibilna, da se da oblikovati. To je zelo pomembno. Tudi stroški so nizki, Pomembno je, da se te projekte lahko na ustrezen način financira uh, s povečanjem za 50-25 uh, MW. In tudi dohodek pride hitro. Ne potrebujemo nobene uh, vode, plina uh, v okolici teh obratov. Tako da uh, se jih lahko izgradi tudi v okoljih, kjer ni infrastrukture. Uh, skratka, na kakršni koli topografiji lahko uh, gradimo, uh, lahko, oziroma najlažje je to na ravnem območju, lahko pa tudi na gričevnatem, uh, tako da ni kakšnih problemov. Mm, stroški se uh, znižujejo zelo hitro in ni posebnih dodatnih stroškov in tudi ne tvegan, to je ključnega pomena. Eh, v okolju, kot so puščave, torej velike priložnosti ležijo še v fotovoltaični energiji. 35 gigavatov uh, se proizvede na svetu, mi približno 4 megavate proizvajamo in financiranje uh, uh, ni več problem za razne finančne institucije. Na hitro bomo pogledali uh, še ostale slajde, da bo potem čas za razpravo. Uh, tukaj sem prenesel nekaj slik, da si boste predstavljali, kako izgledajo ti projekti. Uh, okrog 10 MW uh, proizvede tak uh, obrat. Največji obrat, ki se načrtuje, bo proizvajal 290 MW v Arizoni. Imamo poseben dogovor s PG&E. Zelo konkurenčen projekt je to in to kaže, da so se ti projekti resnično razvili do stopne, ko so že zelo konkurenčni. potreba po elektriki je ogromna, tako da mm, gre ta naša pridobljena energija predvsem za lokalne potrebe, možnost pa jo je tudi izva, izvažati. Zelo pomembno je, da mm, sončna in fotovoltaična energija je konkurenčna, eh, je tudi trajnostna in eh, na dolgi rok si pravzaprav želimo takšne trajnostne energije. stroški pa se seveda tudi zmanjšujejo. Gospodarsko se regija na ta način razvija, razvija se tudi uh, socialni vidik uh, in sicer na področjih, kjer zaenkrat ni obratov, ni uh, dostopa do delovnih mest in tako naprej. V zadnjih letih smo se veliko naučili, iz subvencioniranih trgov smo uh, prešli v tranzicijsko fazo, to je uh, faza z usponi in padci in doseči moramo trajnostne trge, torej preseči zdaj to vrzel, ki še obstaja med eh, fosilnimi gorivi in pa obnovljivimi viri. Želimo si uh, gospodarstva, ki bo trajnostno, ki bo tudi na globalni ravni pomembno in uh, bo imelo znižane, nizke stroške na koncu si je treba ogledati še uh, življenjski cikl, ki tudi mora biti trajnosten in okolju prijazen, konsistenten. In ko um, določeni paneli odslužijo, jih je treba reciklirati. Tudi političen okvir mora biti uh, temu naklonjen. To sem želel povedati. Najlepša hvala za pozornost. Hvala za zelo zanimive komentarje. To je tudi dobra reklama za vaše podjetje. Zdaj pa prehajamo na razpravo. Lahko razpravljamo o infrastrukturi, o financiranju in o tem bomo govorili tudi še na naslednjih dveh panelih trije govorci so se mi zaenkrat eh, javili k besedi. Gospa Madurel je prva na vrsti, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Spominjam se še starih časov, ko ste vi predsedovali odboru. Najprej bi se seveda rada zahvalila Eh, vsem sodelujočim v tem panelu. Hvala in čestitke za vaše delo. Predstavitve so bile zelo zanimive, mm, zato ker so jih predstavili ljudje, ki se dejansko s tem ukvarjajo. Zdaj smo eh, slišali ločene eh, razlage projektov. Rada pa bi vas slišala tudi govoriti skupaj oziroma da bi predstavili neko skupno stališče. Kako vidite so obstoj različnih projektov? Um, imate kakšen forum za sodelovanje? Kako, uh, kakšni so stiki med vami in tako naprej? Torej, vsa ta vprašanja bi vam rada postavila. Hvala. Hvala. Zdaj bomo zbrali nekaj vprašanj, potem pa gospodje lahko odgovorijo. Tudi jaz imam vprašanje za gospoda Kaupa. Rekli ste zeleno, um, sivo in črno gospodarstvo oziroma vire energije lahko pomešamo. E, ne vem, kaj ste mislili s črnimi, to bi pomenilo katastrofo, če bi na ta način. Uh, dostavljali energijo v Evropo, kakšen je. Eh, kaj ste mislili s tem? Potem pa eh, glede tega, kar je povedal gospod Štraus, eh, energetska politika, vi ste globalni proji, globalni akter. Kaj potrebujemo za to, da bomo v Egiptu, Tuniziji in drugih afriških državah vzpostavili vse te projekte, kako torej vi gledate na to, gospod Rubik. Moje vprašanje zadeva sončno energijo. V Evropski uniji imamo raziskovalni center, skupni raziskovalni center v Italiji, ki preizkuša sončne panele. Ali imate kakšne izkušnje eh, s tem centrom, kako ocenjujete njegovo delo? Mislite, da imamo tam osnovo, na kateri lahko utemeljujemo politične odločitve? Mislim, da bi to lahko bil izziv za skupni raziskovalni center. Drugo vprašanje, Klod Turmes in tudi nekateri drugi, smo prejšnji teden imeli pogovore z gospodom Bibalksom, ki je komisar eh, za razvoj. V razvojni pomoči bomo zdaj dobili nov poudarek in sicer energetsko politiko. Kako um, prek razvojne pomoči uh, nekako našo politiko predstaviti Afriki. Tam bomo proizvajali energijo za Evropo in za svet. Kako uh, vi gledate na to idejo ali je v tem prihodnost, potem pa še razvojni mehanizem. Nekatere države so se zdaj odločile, da se odpovedo jedrski energiji. Kako, kaj se vam zdi, eh, da bi postavili kakšno jedrsko elektrarno obrat izven Evrope ali pa znotraj Evrope? Hvala. Oprostite, jaz sem prišel malo prepozno, morda bom postavil kakšno vprašanje, ki je že bilo postavljeno, ampak zelo na kratko. Eh, glede izvedljivosti eh, prenosa sončne energije iz sredozemlja v Evropo, kako izvedljivo je to tudi z finančnega vidika, kajti vsi vemo, da se med transportom veliko energije izgubi kako izvedljivo, koliko možno je to za gospoda Burkarta, pa uh, naslednje vprašanje, uh, kje proizvajate vaše uh, sončne panele uh, na Kitajskem, Evropi, v ZDA, ali uh, so kakšne priložnosti še za uh, proizvodno v Evropi ali pa kje drugje. Uh, Zanima me tudi prihodnost teh obratov. Tudi jaz bi postavila vprašanje. Mislim, da je tukaj pomembno, da nam poveste tudi o političnem vidiku teh zadev v Evropskem parlamentu. Si želimo, da bi izvedeli, kakšne so vaše želje glede politične situacije. Ne moremo vam v vsemu voditi, ampak lahko pa kaj storimo. Torej, specifično vprašanje v političnem pogledu. Če želimo podpreti vašo vizijo, bi morali nekako uh, začeti s pilotnim projektom. In za vas, gospod Burkhardt, kaj bi industrijo pritegnilo, da bi v Maroku izgradila tako, brat, kaj bi vas pritegnilo in kaj lahko mi naredimo, da bi vas spodbudili k takemu projektu. Če financiranje pustimo ob strani, eh, me zanima, kakšno politično podporo bi vam eh, lahko dali. Eh, naj najprej odgovori gospod Burkhardt in potem ostali. So, I'll try and answer from the back um, with. Um, Dovolite mi, da začnem z vprašanjem gospoda Beleta. Mi ne proizvajamo na kitajskem, da se bomo na jasnem, proizvajamo v Nemčiji, na nemško-polski meji imamo obrate, sodelujemo tudi z druženimi državami Amerike, v Ohaju imamo en obrat, drugega pa sedaj zidamo še v Arizoni proizvodnjo imamo tudi v Maleziji in v Vietnamu še pripravljamo proizvodni obrat. In eh, prav tako imamo zaenkrat zaustavljen obrat, kar je tudi povezano z enim od klodovih vprašanj, namreč v Franciji zaradi tega, ker nimamo zadostne preglednosti trga, da bi videli, kako naj zadeve nadalje izpeljamo skupaj z EDF. No in če od tam nadaljujem z odgovorom na Klodovo vprašanje, zelo kritična zadeva pravzaprav, kar se je izkazalo tudi tekom razprav v Maroku v preteklem času, je, da se ustvari zadosta preglednost trga da bodo tudi eh, vlagatelji vedeli, da je pravi čas, da pridejo v to državo recimo, in investirajo. Eh, potem vidimo, da prihaja do veliko javnih razpisov, javnih del na področju inženiringa in podobno, eh, ampak ni jasne povezave z energetiko in Potrebujemo jasne politične okvire za nadaljni razvoj. Ena od težav, s katerimi smo se soočali v preteklosti, je seveda še vedno aktualna. Namreč, če se zadev lotevamo od projekta do projekta, potem eh, ni preglednost trga nič večja, samo osveščenost o projektu je boljša in zaradi tega je treba vzpostaviti to preglednost, to vidljivost v Evropi tudi s projekti za bio eh, goriva za obnovljive vire in podobno je to treba storiti. Nemčija je dober primer, ker se je lani zelo resno lotila projekta 5 MW elektrarne in ga je tudi dobro oglaševala, s tem je ponudila večjo preglednost in teh prizadevanj. To treba storiti tudi na ravni Evropske unije. Gospodu Rubikura govorim, da smo veliki ljubitelji skupnega raziskovalnega centra. Pripričani smo, da imajo pomembno vlogo, doslej so zelo dobro delali. Že samo, če omenim preizkuse fotovoltaičnih modulov, ki so jih izpeljali, to je zelo pomembno. In eh, ta center se ukvarja s spremljanjem in eh, ugotavljanjem dejanskega stanja in preizkusi v daljših obdobjih, recimo tja do 50 let in to je že dobra podlaga za dolgoročnejše strategije, ki jih lahko oblikujejo vlade. Tako da je to pravzaprav tudi dobro sporočilo za medije, za celotno regijo, tudi za regijo sredozemlja z vidika perspektiv razvojne politike, vem, da bi tudi kolega tukaj zraven rad nekaj povedal, ker energijo je treba povezati z razvojem in tudi socialna komponenta je pomembna. Že samo dostopanje do energije, električne energije, izboljšuje splošne pogoje in standarde življenja, da ne govorimo o higijeni, o življenjskem standardu vsakdanjega življenja in podobno. Tako da je dobro povezati vse te politike skupaj, tudi socialno in energetsko politiko in to je za določene dele sredozemlja bistvenega pomena. Potem glede jedrskih izhodov Nemčije, če lahko temu tako rečem, Eh, kar je pozitivni znak za obnovljive vire. No, v Nemčiji smo že videli, da se gradijo fotovoltaični objekti, eh, stanje je pravzaprav zelo stabilizirano, pogoji delovanja so dokaj jasni in eh, mislim, da so v Nemčiji spoznali, kako lahko fotovoltaika prispeva k energetski podobi države, In pomembno je, da kadar oblikujete svoj energetski portfolio, veste, s čem imate upraviti, kaj vse je na voljo, ampak eh, direktiva o obnovljivih virih kaže na to, da naj bi obnovljivi viri postali prednostni, ampak eh, tako kot govorimo o primerjavi s plinom in primerjavi z vodnimi viri za električno energijo, naprimer, se je treba zavedati, da ima tudi fotovoltaika svoj prostor v tem. Najlepša hvala. Gospod Strauss, izvolite. Euh, da, nekaj kar zanimivih vprašanj ste postavili. Res je, da obstaja veliko zanimivih projektov, ki so trenutno v delu in eh, vendar so zelo različni med seboj. Ne bi se sedaj rado oglašal v imenu drugih, tu gre za različne projekte, nekateri so industrijski, ampak če govorimo o solarnem, torej sončnem načrtu za sredozemlje, je to spet nekaj posebnega. Podobno kot je rekel kolega za solar, eh, zelo je pomembno imeti naklonjene institucionalne, eh, pravno-formalne okvire, prav tako kot je pomembna tudi tehnična pomoč. In vsi ti projekti pravzaprav ne tekmujejo med seboj, temveč se lahko dopolnjujejo, tudi če izhajajo iz različnih perspektiv. In ravno zaradi tega je to ravno razlog več, za tesnejše sodelovanje, tako da ne vidim nobenih težav v tem, da bi konkurirali med sabo. Potem, kot smo slišali v zvezi s socialno politiko, ustvarjanjem novih delovnih mest na jugu sredozemlja, se strinjam, to je res zelo pomembno. In tudi številke kažejo na to, poznamo odlične študije, ki potrjujejo, tako stališče. Vendar, če ne storimo ničesar, eh, potem eh, se zadeve pa če bodo nikamor premaknile, sicer pa lahko povežemo to tudi z razvojem med drugim gradbenega sektorja, ker vedno je treba pri teh objektih eh, zgraditi še kaj in dodati še druge sektorje. Jasno pa je, da se pri različnih projektih soočamo tudi z različnimi težavami. In vzi se tudi, katero tehnologijo uporabite. Tehnologija zrcal je naprimer bolj zapletena. Ampak gre za to, da je treba znati izkoristiti že obstoječe industrijske strukture, tako v Egiptu kot v Maroku in tudi drugih držav. Posod imajo neko industrijo, ki že obstaja, ki ima dovolj kakovostno proizvodno in to je potem treba vključiti. Pomembna pa je tudi velikost trga, sicer nima smisla proizvajati preveč, če nimamo trga, ki bi to potreboval. In Pogledati je treba tudi zmogljivosti lokalnih podjetij. pogledati je treba, kakšne so zmogljivosti obstoječih podjetij, tudi manjših podjetij, ki potem lahko postanejo podpogodbenice pri določenih delih in tudi s širjenjem strokovnega izobraževanja in usposabljanja lahko veliko prispevamo in podpremo te projekte. Vse to je uresničljivo. Tudi glede financiranja in transporta, prenosa popolnoma jasno, da je na jugu več sonca kot na severu. In vendarle je posod možno najti rešitev, kjer so vsi zmagovalci. Naša naloga pa je, da preučimo pozorno vse te vidike, ki lahko tvorno prispevajo uspešnosti začrtanih projektov pri doseganju zastavljenih ciljev strategije 2020 med drugim. In pri tem še celo pomagamo pri razvoju lokalne industrije v južno-sredozemskih državah. Te elemente treba združiti v svežne, ki bodo zanimivi tudi za južno-sredozemske države, no toliko o tem, ampak Tudi v zvezi z vašim vprašanjem o vlogi Evropskega parlamenta lahko rečem, da vidim zelo pomembno vlogo. Vsekakor ima lahko parlament večplastno vlogo, tako pri razvoju politike, tudi pri vzpostavljanju dodatnih stikov in krepitvi obstoječih stikov strateškega pomena z južnim sredozemljem. In eh, sam vidim vlogo Evropskega parlamenta dokaj visoko v tej konstrukciji. Eh, prav tako pa nam Evropski parlament lahko zelo veliko pomaga pri tem, da vzpostavimo ustrezna orodja, ki jih potrebujemo za boljše uresničevanje naših načrtov. Nekateri, nekatera orodja sicer že obstajajo, ampak potrebovali bomo tudi nova in eh, poleg strokovnega, tehničnega dela teh prizadevanj je potrebno tudi politično prizadevanje in tu nam lahko veliko pomagate, da bomo politično vidnejši, eh, da bo vsaka država članica začutila to, kot možnost nadaljnega razvoja in da bo vzpostavila potrebne strukture. Najlepša hvala. Äh, äh, Kaj pa vprašanje Kloda Turmesa o tem, kako črn lahko postane zeleni, kako črna lahko postane zelena elektrika? No, plin bi tukaj predstavljal nič cela štiri tone na CO2 na megavatno uro. No, moja največja želja je ta, da bi s pomočjo zasebne industrije rešili stroške tega začetnega kapitala, potrebujemo boljše, boljše varovanja tvegan, razlika med nič cela pet odstotka obresti ali pa 12 odstotkov obresti za financiranje takšne, um, takšnega obrata, ta um, obrest, te obresti skoraj podvojijo stroške, zato bi morali tu nekaj narediti. Potem tudi gospodarnost prevoza v Evropo, na posnetkih, ki sem vam jih kazal, sem ponazaril, da če enkrat pridemo čez Alpe, je lahko tudi gospodarno za potrošnika v smislu zmanjšanih stroškov za kilovatno uro v primerjavi z električno energijo sončno energijo, ki jo samo, ki jo samo pridelamo naprimer v Nemčiji ali pa na severu. In to je povezano s tem, da tam za manjšimi investicijami lahko dobimo dvakrat večji strž oziroma pridelamo dvakrat več elektrike. In uh, stroški prevoza vsega skupaj ne bi tako zelo poslabšali. Elektrika je torej uh, stroškovno učinkovita, če ne, če pride v Evropo in jo tam porabimo, ampak če se jo pre, če se uvozi nekam dlje na sever. Hvala lepa in še gospod Vanson. Fragen. Hvala lepa, mislim, da so bile, bila številna vprašanja že obdelana, vse, kar so povedali moji predhodni govorniki, eh, lahko podprem. Nimam kaj dosti dodati k samo skupaj. Zanimivo je bilo vprašanje, kako je za projekti v Severni Afriki, ali so ti konkurenčni ali ne, oziroma ali se ti med seboj izključujejo. No, to bi bilo seveda zelo slabo, če bi v tej prvi fazi, ko želimo sprožiti neko dogajanje, Eh, potem vse skupaj uh, preveč obremenili s konkurenco, ne bi bili uspešni. Pomembno je to, kar je povedal Mark. Skušamo biti, kar se da, uh, skušamo dopolnjevati drug drugega. Ko gre za Unijo za sredozemlje, za Solar Pen, potem morajo vsi ti sodelovati, torej sodelovati morajo podjetja za politiko industrijska pobuda Desertek je bila pobuda industrije, šlo je za tržni razmišljek, razmislek, da je potrebno to pobudo spodbuditi in da se treba zauzeti za to, da se vse skupaj pospeši. No in potem smo vedno znova udeleženi v takšnih predstavitvah, ker to povdarjamo. Z industrijskega vidika je pomembno, da nastane trg, trg, v katerega bodo lahko podjetja dolgoročno investirala. Enkratno je, da so se v bistvu, da se je skupaj začelo v Nemčiji, zdaj pa imamo podjetja iz 17, eh, 17 eh, različnih držav, ki želijo gledati dolgoročno, želijo gledati v naslednjih 20 ali pa 40 let. In zato je nujno, da ustvarimo nek okvir v Evropi in pa Severni Afriki za to, da bomo lahko poskrbeli za investicije, ki jih potrebujemo za to, da bi oskrbo za energijo lahko preusmerili iz jedrske in fosilne energije v obnovljive vire energije oziroma v trajnostno energijo. Um, industrija tukaj nekako. Um, pravzaprav gleda dlje kot pa um, samo osko omejeno. Se pravi, resnično moramo poskrbeti za to, da smo komplementarni. Dober primer je med grid, to je francoska pobuda, ki se osredotoča na vprašanje uh, omreži. Vse skupaj torej dobro sodi skupaj. Z mojega vidika je pri dezerteku čudno pač to, da se je potrebno osredotočiti na dolgoročni razvoj v naslednjih 40 letih. Lahko na, začnemo z medgritom in pa drugimi projekti v naslednjih 10 ali 20 letih in a, tudi ti projekti imajo potem lahko dolgoročne posledice. Potem to, kar vaša cloud turme so izmenjavi energije, seveda bi bilo slabo, če bi okrepili naša omrežja, potem pa bi jih uporabljali samo za fosilno ali pa za jedrsko energijo. To ne bi imelo smisla in pazimo na to, da infrastruktura omrežji najprej služi obnuljivim virom energije. Potem je bilo postavljeno vprašanje o izvedljivosti izvaz, izvažanja solarne energije. No, izvedljivost lahko ocenjujemo samo, če eh, odgovorimo na vprašanje, kako se bo razvil trg v Evropi, kako se bo razvil trg v Severni Afriki, na Bližnem vzhodu kakšne so možnosti za povezave, kakšni, kakšna bodo gibanja cen. Možno je prenesti elektriko iz točke A v B, če je to stroškovno učinkovito. Um, in uh, zato se ukvarjamo tudi z oceno, kako dolgoročne bodo oziroma kakšno bo dolgoročno spreminjanje cen v določenem sektorju in kako lahko potem temu spreminjanju prilagodimo naše investicije. Postavi se tudi vprašanje, kaj je naš seznam želja, no tu smo govorili tudi o božičku. Um, moja največja želja pa je ta, da bi Evropa in Severna Afrika razumeli, da pravzaprav obstaja malo alternativ za energijo. Imamo vodno silo, biomaso, veterno energijo, sončno energijo v Evropi, ampak tega ni veliko. In zato moramo razumeti, da v Bližnjem shodu in v puščavskih območjih obstajajo velike možnosti tako za sončno, kot tudi za veterno energijo in da moramo stabilno ustvariti nek okvir za to, da vse skupaj postane gospodarno, izvedljivo, rentabilno in da vse, kar počnemo v okviru Eh, torej, da vse to, kar počnemo, da vso to tehnologijo, ki jo poznamo, eh, prav tako prilagodimo trgu. Kar se tiče veterne energije, lahko obrati delujejo tudi sami po sebi, lahko stojijo na svojih nogah, ampak to je tako kot pri uh, otrocih, ko, je, ko se postavijo na noge in moramo potem še malo pomagati. In kasneje, ko odrastejo, potem uh, gre vse skupaj la, lažje. Skratka, vse skupaj gre v pravilno smer. Eh, vendar pa tukaj obstaja še nek uh, naš problematični otrok. Gre za solarno termično energijo. Ta tehnologija ima veliko prednosti, se lahko hranimo energijo, lahko vse skupaj deluje kot um, elektrarna na plin, ampak danes eh, je tukaj še veliko problemov z isto tehnologijo. Tako da moramo tudi tukaj poskrbiti za rešitve, to seveda stane veliko denarja in tako se vedno znova vrnemo na to vprašanje, kaj lahko naredi Evropski parlament za to, da bi tukaj pomagal in tukaj lahko odgovorim, da moraš naprej izvajati deveti člen, tako da se bo ta člen resnično izvajal. Eh, ta člen je bil sedaj eh, nekako usklajen, harmoniziran, čeprav ne vem, če to lahko rečem tukaj v Evropi. Potrebno je najti tudi sredstva za prve pilotne projekte, tudi to je pomembno. Eh, poudariti moram tudi integracijo trga. Stroške morajo biti izvedljivi tudi za trg države na Bližnjem vzhodu in pa Severni Afriki potrebujejo nek okvir. Še vedno imamo eh, energigeschäft und uh, eh, aufbau von Markt. Imamo energetske listine, um, ehm, m, parlament lahko to še naprej spremlja skozi raziskave in razvoj, skozi odličnost, izobraževanje, s pomočjo, deset, s pomočjo projekta Desertek smo izgradili tudi univerzo, Desertek, V glavnem, te države potrebujejo vedno več znanja, vedno več mladih ljudi, ki bodo prav tako skrbeli za razvoj teh tehnologij. Hvala lepa gospod Zon, hvala lepa tudi drugim govornikom, gospe in gospodje, hvala lepa tudi vam, da ste nam prisluhnili. Razprava je bila zelo napeta in zanimiva. Sedaj pa prosim, da predsedovanje drugemu panelu prevzame kolegica Riera Madruel. Hitro se bova zamenjali. Bueno, buenas tardes. Pozdravljeni. Začeli bomo z drugim panelom. Pogovarjali pa se bomo o temi, brez katere to, o čemer smo prej govorili, sploh ni mogoče. Kot veste, eh, potrebujejo obnovljivi viri energije močno omrežje. In kot smo že danes jutraj razpravljali v tem odboru in so to povdarjali tudi nekateri govorci, eh, moramo tukaj delati v štiri smeri. Treba je izboljšati in ponovno oblikovati električna omrežja na jugu. Eh, ta so pogosto eh, prenasičena, tako da prihaja tudi do kakšnih prekinitev. Treba jih izboljšati, da bodo obnovljivi viri energije lahko pokrili eh, velik del potreb po energiji. Poleg tega je treba izboljšati povezave med južnimi državami, državami na jugu Mediterana, eh, med njimi posamezno in tudi eh, si prizadevati za regionalno povezanost. Tretjič, treba je ustrajati pri boljših povezavah med obema obalama sredozemlja, kot je rekel gospod Turmes pa moramo zagotoviti, da bo energija prihajala resnično iz obnovljivih virov. In pa treba je zagotoviti povezave tudi med sredozemsko Evropo in osrednjo in severno Evropo. Tukaj treba ustrajati pri devetem členu eh, direktive o obnovljivih virih energije, to je ključnega pomena. Tudi povezava med Španijo in Francijo je pomembna. O tem bodo govorili tri odlični govorci strokovnjaki, gospod Žorž de Montravel, ki je generalni direktor eh, pobude Medgrid. On nam bo govoril o izzivih, s katerimi se sooča njegov projekt pri ukrepitvi omrežji. Z nami je tudi gospod Juan Manuel Rodriguez, ki predstavlja eh, Red Elektriko, špansko električno omrežje. in je vodja oddelka za mednarodne organizacije. Eh, njegovo podjetje je prišlo najdlje na področju obnovljivih virov energije, zelo je zavezan eh, projektu Desertek in pa sončnemu načrtu. Potem pa tukaj imamo tudi uh, zastopnika Maroka, Španija pa je nek umestnik. Eh, z nami je tudi predstavnik NSOK-a, eh, kjer gre za sinhronizacijo med različnimi omrežji v sredozemlju. Torej, zadnji govorec je predstavnik Maroka in se tudi ukvarja s takimi projekti kot država se je Mar Maroko odločil staviti na uh, lastne vire in si zastavil cilj 42 odstotkov obnovljivih virov energije za leto 2020. Gospod Amanrane je član uh, sveta agencije Maroka za sončno energijo. Uh, ukvarja se s tem, kako bo njegova država dosegla ta ambiciozen cilj in bo govoril tudi o sodelovanju med Evropsko unijo ter državami na jugu sredozemlja, da bi se uh, na obeh straneh sredozemlja spodbujale obnovljive energije. Torej, besedo bom zdaj predala govorcem, potem pa bomo imeli še razpravo. Najprej gospodu, besedo predam gospodu uh, Ranevki. Predstavljam Maroško agencijo za sončno energijo. Izvolite. Merci Madame la Présidente. En attendant donc. Euh... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Preden začnemo s predstavitvami, bi se pridružil vsem predgovornikom, ki so se zahvalili predsedstvu tega odbora, ki nam je mudilo to možnost, da lahko Evropskemu parlamentu predstavimo svoje projekte. Sam bi predstavil sončni projekt, V Maroku to je zadeva, ki jo trenutno izvajamo v smislu devetega člena. Morda nekaj konteksta za uvod. Imeli smo več sestankov, ki ste jih že prej omenili in sam bi se rad tudi osebno ozrl na nekaj že povedanega. Namreč to so razvijanje, to razvijanje, sodelovanje nas je pripravilo do tega, da smo dejansko že dosegli več preglednosti, več vidljivosti, večjo osveščenost, tudi večje blagostanje. In s tem smo dobili tudi boljše sosede in postali boljši sosedi. Je pa to vedno vse odvisno od konkretnih pogojev. Pri vsakem projektu je pomembno, kam ga postavimo, na katero nadmorsko višino, na kateri lokaciji se nahaja. Eh, vendar sedaj se nahajamo v 21. stoletju, kar naprej govorimo o spremembah paradigem, ampak pomembno je, da se tisti, ki so zares zainteresirani, tudi sami močno angažirajo pri izvajanju projektov. In ravno tu bi rad ustrajal eh, na tem, Eh, da je zelo pomembno, da znamo tako sodelovati in zato sem tudi zelo vesel časti, ki me je doletela, da lahko danes tukaj predstavim te zadeve. Maroko je nova, bi lahko rekel, razvijajoča se država, ker je velik delež prebivalstva, polovica mlajša od 35 let, doživljamo kar naprej razvoj, vse se razvija tako hitro, da se bodo med drugim tudi naše energetske potrebe do leta 2020 kar eh, podvojile, do leta 2030 pa početverile. Pomembno je torej razmišljati vnaprej in eh, pametno izkoristiti obstoječe naložbe ter se zavezati k temu, da bomo še naprej izvajali tisto, kar obljubimo, ko se nekatere nekatere države zavežejo, da nam bodo pomagale pri našem razvoju. Ta razvoj je treba, razvoj je treba umestiti v širšo dinamiko, v pospešeno dinamiko gospodarskega razvoja in vsi deležniki morajo biti pri tem zelo aktivni, zavedati se morajo svojih ulog pri razvoju vseh potrebnih elementov, ker ne gre samo za ločene sektore, ki bi se razvijali, gre tudi za razvoj novih delovnih mest, za razvoj elektrifikacije. Ravno dostopanje do električne energije, do energetike nasploh, pa je pomemben element razvoja. Pri nas smo zelo uspešni pri izvajanju svojih načrtov, vendar žal smo trenutno še vedno odvisni, lahko bi rekel skoraj da do 87 odstotkov od uvožene fosilne energije. In zavedamo se vedno bolj, da je taka situacija neuzdržna in da bo treba že v kratkem nekaj močno spremeniti. Vendar zato ni dovolj, da se tega zavedajo samo nekateri. Tega se mora zavedati tudi celotna država in odgovorni se morajo podpisati pod določene odločitve o trajnostnem razvoju tudi energetike. Maroko nima nobenih eh, obveznosti v zvezi z določenimi omejitvami emisij in podobno. Maroko se je sam odločil, da bo storil čim več na tem področju, da se bo zavzel za zeleno energijo v smislu odgovornosti do prihodnih generacij, da jim bomo lahko brez sramu pogledali v oči. Torej imamo ta dvojni pristop in s tem bo na nek način obnovljiva energija postala naša usoda. To je zadeva, ki je preprosto ne moremo ignorirati. A partir de là, on, les autorités marocaines se sont fixées. Pristojni maroški organi so si zastavili konkretne cilje v tej smeri. Njihov namen je od danes do leta 2020 razviti zmogljivosti za proizvodnjo eh, električne energije, ki bodo, ki bodo pokrivali 40 odstotkov naših potreb po energiji. Pri tem bomo izkoriščali tako vetrno energijo, kot eh, fotovoltaične objekte, zmogljivosti sončne energije, lahko predstavljajo v tem kontekstu več kot 30 odstotkov. S tem si lahko lažje predstavljate, kako eh, zelo se lahko določena država iz regije Severne Afrike zaveže k pomembnim ciljem. to pa pomeni, da bomo s tem tudi zmanjšali emisije oglikovega dioksida za zelo pomemben odstotek. Ta energetska mešanica je seveda vedno lahko predmet razprav, vedno se lahko pogovarjamo o tem, ali naj bo večji delež sončne energije, veterne energije ali katerekoli že. Tudi hidroenergetika je lahko pomembna v določenih območjih. Vendar je bistvo v tem, da se odločimo za to vrstno strategijo. Maroko se je v tej smeri eh, močno zauzel tudi za ustrezno pravno podlago in tudi za jasne institucionalne okvire, eh, Kadar gre za sprejemanje zakonov na tem področju, Maroko je liberalna država, ki podpira tudi zasebne naložbe. Imamo že veliko izkušenj tudi z neodvisno proizvodnjo električne energije, ki pa jo večinoma porabimo že sami. In imamo tudi lastne storitve elektrodistribucije, ki jih danes že zelo dobro pokrivamo preko regionalnih distributerjev. In moram reči, da smo se kar dobro razvili v določenih pogledih. Kot rečeno, ne gre zanemariti institucionalnega in zakonodajnega okvira, saj je to vedno nujno potrebno, če ne se uresničujejo tako veliki projekti, kot smo si jo zastavili na področju obnovljivih virov energije. Maroška energetska prihodnost temelji tudi na celovitem pristopu, ki pa ne zanemarja regionalnih prednostnih nalog in vidikov. Pri tem je pomembno, da znamo ustrezno ovrednotiti lastne naravne vire, vendar tudi vse druge s tem povezane elemente, naprimer tudi industrijo. Hočemo biti konkurenčni, kar pomeni, da moramo razvijati ne le industrijo, temveč tudi industrijo izobraževanje, splošno sposobljenost naših strokovnjakov, temeljiti moramo vedno bolj na lokalnih zmogljivosti. In če Maroko ne bo uspelo do leta 2020 razviti 2000 megavatov na podlagi plina in drugih obnovljivih virov, potem bo treba uporabiti nafto in to bo vsekakor imelo posledice. Zato povezujemo med seboj različne pobude, regionalne pobude, ne glede na to, ali prihajajo iz industrije ali iz političnih krogov. Pomembno je, da smo odprte glave in da se zavedamo potreb po konkretnih ukrepih za izvajanje projektov naša odločenost je jasna, zahvaljujemo pa se tudi članom Evropske komisije in Evropskemu parlamentu, ki so doslej že veliko prispevali k boljšemu sodelovanju, saj ravno eh, ta pristop lahko vodi k dolgoročnemu sodelovanju, ki bo dobro za obe strani. No, povedanem naj povem, da je naš projekt 20 megavatov, nekaj, za kar so nam številni očitali, da je neurestičiv in nerealističen, vendar sam ne mislim tako. Zadeve je treba samo ustrezno načrtovati. Ne govorimo o Božičku ali o Miklaužu. Čeprav smo si nekatere cilje zastavili v tako dolgem seznamu, kot jih ponavadi otroci pišejo, kadar pričakujejo darila, zavedamo se, da nam nič ne bo podarjenega. Vse je odvisno od tržnih odnosov, energijo, ki se jo proizvede, mora nekdo kupiti. Ampak vse to je treba izpeljati inteligentno in zamisel, na kateri temelijo naši projekti, je dejanska sprememba paradigme. Poslušali smo o tem, da se zadeve, ki se v teoriji slišijo dobro, dokažejo šele, ko delujejo v praksi. In mislim, da če pogledate Maroko, boste videli, da zadeve v praksi že delujejo. Da znamo na ta način eh, tudi mobilizirati finančna sredstva, da znamo že proizvajati čisto električno energijo in s tem lahko gradimo naprej na predvidljivosti, nadaljnega načrtovanja in tudi skladiščenja energije za prihodnost. Vendar, če naj se vrnem nazaj, ker končni cilj je ustvariti paritetni sistem kombinacije z fosilnimi gorivi, potrebujemo pa seveda tudi ustrezni trg tudi zato, da bomo našli investitorje, naložbe, ki bodo povečale gospodarsko rast, napredek industrije in vse te samomojitve, ki smo jim pristopili prostovoljno glede omejitve emisij in podobno, nas vodijo v drugačen pogled na energetiko, k energiji prihodnosti. Ugotovili smo, da je treba biti konkreten, če hočemo imeti ustrezno, učinkovito, distribucijsko omrežje. Seveda pa potrebujemo tudi pomoč in izkušnje naših evropskih prijateljev iz institucij Evropske unije, ki nam lahko pomagajo tudi pri zagotovitvi kapitala. Ampak ne gre samo za to, da se išče investitorje, gre tudi za to, da se ta vložek poznaje tudi obrestuje, tudi v obliki učinkovitosti proizvodnje energije. Ko ste rekli, zadeve je treba konkretno pokazati. In tudi če to primerjam recimo s tem, kako vzgajamo otroke. Od majhnega otroka pričakujemo veliko, vendar so razmerno njegovi rasti in razvoju. In sedaj je Maroko podoben približno enemu takemu otroku, ki je sicer še mlad, ampak se razvija in potrebuje nekaj naložb, da se bo izobrazil, tako kot iz otroka. Zraste mladostnik, ki se z izobraževanjem spremeni odgovornega odraslega. Kot rečeno, mi gradimo na ustreznih institucionalnih okvirih z ustrezno zakonsko podlago, razvijamo trg, energetiko, tudi razvijamo objekte za proizvodno energije iz sončne energije. In to, kar pravi direktiva, je pravzaprav to, da tiste Države, ki se ne bodo držale svojih zavez, bodo pač morale znova poseči po fosilnih gorivih in to bo korak nazaj. In da se ne bomo vedno na, ravno obračali na božička, govorimo bolj konkretno. S proizvodno obnovljive energije iz obnovljivih virov lahko pokrijemo velik del lastnih potreb, ampak zaenkrat se mora Evropa tudi zavedati, da veli, velik odstotek svojih energetskih potreb pokriva z juga. Od danes do jutri se lahko zgodi, da bomo kar čez noč morali preskočiti na druge vire, da bodo tudi naše industrije potrebovale drugačno energijo. In ko se bo to zgodilo, bo treba izkoristiti vse obstoječe okvire, tudi okvire subsidijarnosti, vse elemente, ki jih že poznamo in Nekaterim se zdijo zahteve prevelike, druge pa pravijo, da je na minimalnih zahtevah možno ustvariti večjo preglednost, večjo vidljivost in doseči dejansko aktiven trg, ki bo deloval ravno zaradi te izmenjave med popraševanjem in ponudbo. Vabimo vse zainteresirane, da nas obiščejo v Moroku, da boste dejansko videli, kako lahko učinkovito uporabimo danes, danosti in eh, elemente, ki jih imamo na razpolago in ustvarjamo nove vrednosti, ki so koristne za vse udeležence. In upam, da bomo na osnovi izkušenj, ki jih bomo nabrali iz te izbrane poti, lahko nadaljevali še uspešne še naprej. Najlepša hvala za to, kar ste nam predstavili perspektivo svoje države. Morala bi vam povedati že prej, da naj bi vsak govorec govoril največ deset minut. Eh, prosim torej naslednje govorce, če bi se lahko omejili, kaj ti zelo se nam že mudi. Zdaj pa je na vrsti gospod Demontravil. Izvolite. Très bien. Merci Madame la Présidente de me donner l'occasion de présenter MedGrid, euh, qui est un projet de co-développement. Hvala, ker ste mi dali besedo. Tukaj gre za projekt, ki bi ga rad predstavil, ker gre za sorazvojni projekt, če lahko tako rečem, z obeh strani eh, sredozemlja. Nismo hoteli namreč eh, imeti nekega pristopa, ki bi ga diktiral nekdo iz neke francoske celice, ampak smo hoteli, da pri tem eh, sodelujejo vse države udeleženke, se pravi države z obeh strani sredozemlja. Nekaj dejstev, čeprav ste jih že slišali, eh, Medgrid je v bistvu ravno sestavljen vseh teh držav na obalah sredozemlja. Predvideva se, gradnja dodatnih 20 gigavatov zmogljivosti na, sudu, na jugu in vzhodu Sredozemskega morja. Turčija že ima sončno elektrarno, ki ima 5 gigavatov zmogljivosti, to je torej bil začetek, pri katerem so bili nekateri močno skeptični, vendar se je vse dobro izteklo, izgradnja novih zmogljivosti bo vsekakor najprej služila lokalnim potrebam. Gospod Amran nam je povedal, da se bo potreba po električni energiji podvojila do leta 2020. Torej najprej treba zadovoljiti lokalne potrebe, poleg tega pa tudi zagotoviti nekaj energije za izvoz v Evropo. In zaenkrat gre za 5000 megavatov izvoza iz te regije v Evropo. Če upoštevamo vse povedano, je pomembna tudi evolucija pravzaprav transportnih omrežij, omrežij za prenos energije iz te regije v Evropsko unijo. To pomeni, da je potreben splošni razvoj. Megrid pa bo upošteval seveda širše tudi vse projekte, ki bodo usmerjeni razvojno, ne samo energetske. Zakaj potrebujemo tudi razvoj transportnih omrežij? Ravno zaradi tega, da združimo v neko enotno mrežo vse te različne elektrarne in eh, če bomo bolje povezali obstoječa omrežja, bomo tesneje povezali ne le države,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 smo ustvarili tudi uh, enoten trg za elektriko. Zakaj nam torej uh, služi Medgrid, to je industrijska pobuda kot desertek, uh, eh, obsega zdaj že 21 podjetij, uh, 20 podjetij pravzaprav in en uh, uh, deležnik. Prihajajo iz različnih držav in to podjetje je bilo uh, uh, ustanovljeno javnost. Govoril bom zdaj malo o naših partnerjih. Začel bom s tistimi na jugu. Gre za um, sorazvojni projekt, uh, tako da nas zelo veseli, da imamo veliko partnerjev z juga, radi bi jih še več. Uh, uh, Takarfo iz Egipta je eno podjetje, potem podjetje iz Sirije, eno iz Jordanije. Nekaj imamo tudi evropskih partnerjev, red elektrika iz Španije, naprimer, eh, potem neko italijansko podjetje. Imamo tudi proizvajalce raznih materijalov. Torej, veliko podjetij se je že vključilo, nekateri tudi proizvajajo sončne panele. Kakšne so torej naše prednosti, prednosti našega podjetja? Prva je v tem, da izboljša profitabilnost eh, tako na jugu kot na vzhodu. Eh, gre za to, da se izvaja člen 9 in s tem se tudi eh, energetska in elektronska električna varnost eh, poveča v, na obeh stranih. Veliko se govori o izvažanju z juga na sever, vendar pa ne smemo pozabiti na solidarnost, ki mora biti dvosmerna. Torej, profitabilnost infrastrukture bo največja, če bomo imeli dvosmerne povezave od severa proti jugu in obratno. Kakšni so eh, glavni cilji Medgrida? Prvi je v tem, da se oblikuje nek načrt eh, okrog sredozemskega bazena in sicer načrt do leta 2020. Do takrat se pričakuje, da bodo eh, se začeli izvajati različni projekti. radi bi vključili čim več proizvajalcev energije, e, tako obnovljive vire, obnovljivih virov energije, kot tudi drugih. Poleg tega moramo e, harmonizirati regulativni, regulativni okvir, o tem smo tudi prej govorili. Na začetku e, vzpostavitve električnega trga za Evropo smo morali poskrbeti tudi za izmenjavo elektrike in zelene elektrike, torej zagotoviti je treba, da se enaka pravila upoštevajo in harmonizirajo tudi v sredozemskem bazenu. Tretji cilj je, da se ocenijo koristi raznih vlaganj v uh, infrastrukture v mreži. Eh, seveda eh, vlagatelji vlagajo samo tam, kjer se pričakuje dobiček, Poleg tega želimo razviti tehnično in tehnološko sodelovanje eh, z južnimi in vzhodnimi državami. Vse skupaj mora delovati na tem sistemu in južne države morajo biti v polni meri vključene. Na zadnje pa si želimo uh, spodbujati tudi napredne tehnologije za uh, prenos energije. Gre za določene tehnologije. DC tehnologije, ki se uporabljajo tudi na morju. Zdaj pa še o industrijski pobudi Desertek. Kristjan je prej govoril o tem, o sodelovanju med različnimi akteri. Predstavljamo, dosti krat Medgrid predstavljamo kot nekega konkurenta Deserteku in drugim projektom, ampak v resnici ni tako. Gre za dopolnilen projekt. E, želimo si podpisati Mm, sporazume o sodelovanju, vendar zaenkrat eh, nam to še ni uspelo. Eh, zato bi potrebovali tudi ministre, da zadeve podpišejo, vendar se z njimi še nismo sestali. Potrebujemo torej dolgoročno sodelovanje s ehm, eh, vsemi sodelavci. Najlepša hvala za jasno predstavitev. Hvala tudi, ker ste odgovorili na moje vprašanje. To se mi zdi zelo pomembno, pomembno vse, kar ste povedali. Zdaj pa besedo predajam še gospodu Rodrigesu iz red elektrike v Španiji, iz električnega omrežja. Deset minut, gospod. Najlepša hvala. Hvala, ker ste mi dali priložnost, da lahko govorim tukaj pred vami. Vsaj dvakrat sem že poskušal tudi s pomočjo drugih. Eh, da bi eh, šli v Sirijo, v Damask eh, in spostavljali povezave, vendar to ni delovalo. Drugi del mojega poklica pa ima upraviti z obnovljivimi viri energije, tako na Iberskem polotoku kot v Maroku. pogosto govorimo o omrežjih, ko govorimo o električnem sistemu. To omrežje oziroma to, ta sistem res sestavljajo mreže, sestavljajo ga generatori, sestavljajo ga tudi potrošniki. Prosim vas, da mi oprostite tudi zato, ker vas bom približal trenutni resničnosti na tej sliki lahko vidite. Eh, cilj eh, obroča v sredozemlju, električnega obroča. Danes ta obroč še ni zaprt, še ni popoln. Eh, vidite, da ni zaprt na turški, turško-sirski meji. Lansko leto se je Turčija priključila kontinentalnemu omrežju v Evropi. Tudi države mene, to so države uh, Severne Afrike ter Sirija in Libanon. Že od leta 1998 Maroko, Alžirija in Tunizija tudi sodelujejo z nami. Libija je trenutno ločena v dva sistema. Tukaj imate črno linijo, ki to ponazarja. Tukaj obstaja tudi eh, neka električna meja. Na tej sliki pa lahko vidite izmenjave električne energije. Eh, ni lahko razumeti vseh teh številk. Tukaj imamo navedene vire, odkot prihaja energija in tudi številke, da bi se zavedali količine te energije, ki uh, trenutno okroži. Kot vidite, so številke dokaj majhne. Razen v primeru naprimer Maroka, ki veliko električne energije iz, uvozi iz Španije, se upravičujem. Eh, pri državah Mašreka tudi lahko vidite številke, ki eh, so pravzaprav smešne. In zakaj so številke tako majhne? Omrežja, s katerimi uh, zdaj računamo, ki so nam na voljo, so zelo šipka, uh, kajti soočati se morajo tudi z uh, tako imenovanimi obramnimi načrti. naj vam zdaj ponazorim še prehod električne energije čez eh, Gibraltarsko ožino. To kaže puščica, ki gre proti Pirenejem. Obstaja kar nekaj eh, faktorjev, nekaj dejavnikov. Po eni strani so to tehnični, in sicer gre za mednarodno izmenjavo, pa tudi za notranje ovire posameznih sistemov glede regulativnega vidika. Eh, tukaj bi lahko veliko govorili, vendar ne bom eh, tega načenjal. Na naslednjem slajdu lahko vidite, kako se je stvar razvijala eh, tekom let, kako energija gre proti severu od Gibraltarske ožine proti Pirenejem. Če bi na jugu Španije Eh, dodali nekaj obnovljivih virov energije, bi se eh, te fluktuacije zmanjšale. Eh, postavil bom nekaj vprašanj. Regulacija to je lahko veliko stvari, ampak ne moremo pa delovati proti fiziki posameznih sistemov. Predstavljamo si dve, tri države, ki imajo izmenjavo energije. Ena država zažene nek akcijski načrt, eh, da se vključijo tudi obnovljivi vire energije in potem pride tukaj do eh, nekega zastoja, kako ta zastoj rešimo. Vsekakor eh, bi pomagalo več omrežji. Kot smo že rekli, um, obnovljivi viri energije potrebujejo veliko omrežij, potem bi lahko izvajali boljši nadzor, ampak za to potrebujemo instrumente. In kako določiti prioritete? Kje bi torej tudi lahko izvajali ta nadzor? V sistemu A, B ali C? Ali bo Maroko eh, zmanjšal eh, vetrno energijo, da bo omogočil nek prenos energije iz Tunizije. Ali je to možno? Vendar se tukaj ne bomo spuščali v podrobnosti. Como les he dicho, he planteo cuestiones, también me gustaría aportar algunas. Rad bi predstavil uh, še nekaj rešitev. Uh, Predvsem bom govoril o tistih, s katerimi smo se ukvarjali v Španiji. Ustrezno funkcioniranje, ne da bi se eh, zmanjšali standardi varnosti, eh, torej naših sistemov, zahteva eh, nekaj kriterijev, ki so zelo zahtevni do proizvajalcev. Poleg tega moramo imeti orodja za napoved, za predvidevanje. Eh, torej, taka orodja bi nam zelo pomagala, eh, vendar pa to ni možno eh, brez pravega in primernega odgovora industrije. Če gremo še naprej, potem potrebujemo tudi prispevek strani potrošnikov. Torej, mm, to imenujemo pametnejši odziv. Potrebujemo pa tudi neodvisen TSO. mi smo zasledovali v star razvoj in zdaj se ukvarjamo s projektom, katerega rezultat ne bo v tem, koliko kilometrov, eh, koliko prevodnikov in tako naprej potrebujemo, ampak nam bo pokazal, kako naprej potrebujemo mm, kako naprej do leta 2050. Kot zaključek eh, pa naj povem še nekaj opomb. Trenutna omrežja niso dovolj za masovne prenose energije med našimi evropskimi sistemi ter eh, sistemi v državah meda. jasno je tudi, da uh, obnovljivi viri energije potrebujejo veliko mreži. Ta mreža so pomembna, vendar pa tudi niso edina stvar, ki, ki, so, ki je potrebna. Potrebujemo posebna orodja, ki bi nam uh, pomagala pri tem. Potrebujemo bolj uh, zahtevne kriterije, boljšo, nad, boljšo kontrolo in nadzor, eh, boljše shranjevanje, eh, tudi proizvodno, ki bo bolj fleksibilna. Poudaril pa bi rad še eh, recipročnost, transparentnost in tudi mehanizme za certificiranje obnovljive energije. mislim, da s tem ne bomo preveč zaščitili našega otroka, da nam bo potem povzročal probleme. Hvala za vašo didaktično predstavitev. Predstavili ste nam probleme in pa možne rešitve. Zelo se nam že mudi, ampak vseeno bi rada dala kolegom priložnost, da predstavijo svoja stališča, postavijo kakšno vprašanje in tako naprej. Prvi je gospod Turmes. Monsieur de, de Rad bi postavil vprašanje Arvelu. Rekli ste, da ne gre samo za obnuljive vire, temveč za vse vire nasploh. Kaj menite torej o jedrskih virih po Fukushimi? In če vas jedrska energija ne zanima toliko, bom samo bolj sproščen. Ampak res bi bilo žalostno, prava nesreča bi bila, če bi bil medgrid namenjen temu, da se zgradijo recimo ogromne oglične tovarne, če lahko pretiravam, zato ker pač obstajajo možnosti za to tehnično v regiji in bi lahko prišlo do dodatnih ekoloških katastrof. Zato me zima, kakšne so pravzaprav vaše eh, prednosti, vaše so prednostne naloge, prav gotovo že opredeljene tudi glede uvoza ogličnih goriv in uh, ne vem, ali ste na tekočem v zvezi z vsemi infrastrukturnimi dokumenti Evropske unije, ker eh, te zadeve so tu jasno opredeljene in eh, samo toliko zaradi prihodnega sodelovanja bi vam rad rekel, da so oglične sledi zelo pomembne za Evropsko unijo in sleko prej vas boste na to spomnili tako parlament kot Evropska komisija. Gospa Tikal je naslednja. Uh, mulțumesc uh, frumos, um, Tereza. Aș uh, dori să um, adresez o întrebare. Rada bi gospodom ranije postavila naslednje vprašanje. Vprašanje pa naslavljam tudi na kolega iz Španije. Ko smo glasovali za energetsko podnebni svežen, utilizeze okot. Smo omogočili državam članicam, da uh, porabijo kvoto 3 odstotkov svojih dovoljen za emisije, če pomagajo državam v razvoju, da razvijajo bolj energetsko učinkovite obrate in uh, da vlagajo tudi v obnovljive vire energije. Rada bi vas vprašala, ali, imate, ali poznate takšne investicije v svojih državah, kajti to bi tudi mogoče bil vir financiranja. Drugič pa me zanima, zakaj nekatere države, tudi države članice, kot naprimer Luksemburg, zakaj so se. Eh, zavezale ali prosile za uporabo teh treh odstotkov. Kakšne so tukaj ovire, zakaj so to storile, kot razumem gospoda Pibalksa, ta mehanizem ne deluje povsem. Če obstaja popraševanje, bi radi razumeli, zakaj se ta možnost eh, ne uporablja še naprej oziroma eh, bolj široko in če obstaja onesnaževanje, zakaj torej ni interesa za takšno možnost. Hvala. To sta bili dve konkretni vprašanji. Prva za, prvo za gospoda Montravela eh, in bom njemu najprej dala besedo, potem gospodu Amraneju, na koncu pa še gospodu Rodrigesu. Izvolite. Montravel. Gospod Montravel. Euh, je uniquement répondre à la question. Hvala lepa, odzval bi se na vprašanje gospoda Tormesa. Zato sem tudi pristojen, recimo, vse do te mere bom odgovoril. Hodil sem reči, da Mengrid nikakor ne bo naklonjeno gledal uh, eh, izgradno elektrarn, ki bodo onesnaževale okolje. Glede omrežja za prenos transportnega omrežja, um, produktov, recimo elektrarn, pa je popolnoma vseeno, kakšna je ta elektrarna, ker je mreža za prenos električne energije popolnoma neodvisna od tega, kakšni viri so bili uporabljeni za njeno proizvodno. No, to je zaenkrat tako, taka so dejstva. In če govorim o evropskem omrežju in ko bo uh, Eh, Evropska komisija ali pa Evropski parlament, ko boste želeli povdariti določene vidike sodelovanja in ko boste gradili tudi sodelovanje z dodaj Evropske unije, recimo med Francijo, Belgijo ali Nemčijo in Francijo in tako naprej, so ta vprašanja popolnoma ista, kadar gre za prenose energije, se nič ne spremeni. Hotel sem samo reči, da Megrid ni naklonjen izgradni energije, elektrarn onosnaževalcev, ampak ko bomo gradili omrežje, bomo gradili omrežje, ki bo sposobno prenašati vsakršno električno energijo, tako tisto, ki bo proizvedena iz uh, obnovljivih virov, kot tudi tisto drugo, ker včasih bodo potrebe potem in zagotavljanje zanesljivosti dobave to terjale. Hvala, gospod Montravil. Ne vem, Gospod Amrane, ali vi v Maroku želite tudi energijo iz Tunizije ali jo že prejemate? Malce težko je odgovoriti na to vprašanje, ampak v vsakem primeru bodo električari eh, prav gotovo znali odgovoriti. Po mojem so zelo napredni, kar se tega tiče in uh, veliko hitreje napredujejo kot razreševanje določenih političnih vprašanj. Tako da, ko bomo prišli do vprašanj uh, vzdrževanja, operativnega vzdrževanja prenosnih omrežij, mislim, da ne bo težav, čeprav takrat, ko bo prišel do teh vprašanj, se lahko znova pogovarjamo. Potem glede vprašanja financiranja, uh, projekt Aurza Z mobilizira vse vire, ki. Uh, obstajajo in so mu lahko v podporo, e, tudi koncesijsko financiranje, ki ga predvidevajo mednarodni skladi in tudi financiranje namenjeno čistim virom energije. E, ne vem, ali se sedaj dobro spominjam, ampak moral bi pogledati dejansko, da bi vam lahko odgovoril na tančnejše, kakšna je struktura teh investicij. Hvala. Gracias, Hvala, gospod Amrane. Ste zadovoljni, gospod Rodrige, ste zadovoljni uh, z odgovorom gospoda Amraneja? Situacija med Marokom in Tunizijo. Uh, tukaj uh, smo razpravo malo prenesli iz našega evropskega okolja. Eh, ne vem, tukaj se v bistvu lahko vprašamo tudi, ali bomo v Španiji zmanjšali proizvodno, zato da, bomo, da jo bomo povečali v Severni Afriki in tako naprej. O, cilji zmanjšanja emisij eh, gredo tudi v smeri povečanja električne energije in proizvodne iz obnovljivih virov. Na ta način bomo dosegli naše cilje. Jaz kot eh, nekako šofer tega avtobusa naj povem, da imam nalogo, da eh, vozim ta avtobus eh, kar najbolj varno in pa po nekih kakovostnih standardih, ki jih zahteva družba. Ne glede na to, ali je eno kolo iz plastike, drugo iz uh, lesa in tako naprej. Moram ta avtobus pripeljati do konca. Jaz bom počasi zaključila. Preostaje mi samo še to, da se zahvalim vsem trem govorcem za odlična predavanja. Hvala tudi vam za sodelovanje in predsedovanje zdaj predajam kolegu Klodu Turmesu. Najlepša hvala. Uh, so uh, I, I propose that we, we immediately. Hvala lepa, predlagam, da kar začnemo. Um, imam problem, namreč ob šestih moram oditi, moram se udeležiti pogajanj o preglednosti na električnem trgu, ki je prav tako pomemben sestanek in verjetno bo nekdo iz sekretarijata potem prevzel predsedovanje. Morda bi lahko bili kar najkrajši. Teoretično smo predvideli 10 minut na govornika, če boste krajši, pa toliko boljše. Gospa Markeš je strokovnjakinja, ki se ukvarja z zunanjimi razsežnostmi električne politike. In nekaj dajem besedo. Hvala lepa za to predstavitev. Naj najprej povem, kako pomembna in aktualna je ta zadeva. Kakor veste, to sledi sporočilu partnerstvo za demokracijo in deljeno dobrobit, ki je bilo objavljeno konec marca. Um, gre za upravljanje z obnovljivimi viri. Sporočilo je govorilo o tem, da bi skupne investicije v Južnem Mediteranu v skladu z eh, dekarbonizacijo, s scenarijem dekarbonizacije z leta 2050 ponuja možnost za novo partnerstvo, če bodo ustvarjeni tržni pogoji za zakonodajni unos. Prav tako to sledi sporočilo o sosedski politiki, ki je bilo nedavno sprejeto in ponovno povdarja potrebo potem, da razvijemo nove projekte skupaj z našimi južnimi sosedi. In, a, to... in čakamo še na eno sporočilo, ki bo govorilo o zunanji razsežnosti evropske energetske politike in bo govorilo o možnosti, da se razvijajo novo partnerstva in pa sodelovanje na energetskem trgu v Evropski uniji. Vedno, ko govorimo o energiji v južnem sredozemlju in še zlasti obnovljivih virih, moramo vedno imeti v mislih tri elemente. Najprej, naši sosedje doživljajo nikoli prej videne spremembe, socioekonomski razvoj, ki spreminja družbo. Eh, posod želijo prebivalci sodelovati v političnem in pa gospodarskem življenju njihove države. Prihaja tudi do velikih rasti prebivalstva v teh državah, istočasno porabijo manj energije na glavo kot mi, celo do trikrat manj kot mi v državah kot Slovenija sta Egipt in Alžirija, ampak eh, hitro se tam poraba energije veča. Gospodarstvo pa se razvija hitreje kot v številnih evropskih državah. Iz vseh teh razlogov se bo poraba energije verjetno podvojila. Slišali smo predhodnega govornika iz Maroka, da bi se lahko ta poraba povečala za štirikrat do leta 2013. To je velik izziv tako za njih, kakor tudi za nas ne smemo pozabiti na tem, da bodo tamkajšnje izbire glede investicij prav gotovo vplivali tudi na Evropsko unijo. Vsaka politika za spodbujanje obnovljivih virov v južnem sredozemlju se mora začeti, mora upoštevati velike potrebe po energiji v tej regiji. Ne bom govorila o podrobnosti financiranja obnovljivih virov, Eh, več obstaja okvirov za to, kot veste, obstaja energetsko sodelovanje med Evropsko unijo in pa južno-sredrazinskimi državami. To pokriva obstoječi sporazum o pridružitvi in pa o, skozi memorandum o soglasju o energiji. Komisija podpira nekatere regionalne pobude, kako naprimer integracija električnega trga v Magrebu in druge projekte, prav tako ponujamo proračunsko podporo, ko gre za energetske reforme v številnih južnih eh, sredozemskih državah in pa vodimo nekatere regionalne programe tudi za spodbujanje energetske učinkovitosti in pa obnoljive energije. Veliko je pomembnih posojil in pa shem v okviru FENIPA, imamo tudi zmogljivost eh, za sosednje države za energetsko infrastrukturo. Ko gre za nakup obnovljive energije, se pogosto omenja, da bi izvoz sončne energije dovoljeval financiranje investicij v južno-sredozemskih državah. Vendar pa, če si ogledamo eh, leto 2020, če vzamemo za mejo leto 2020, je težko razmeti, um, kakšna bi bila rentabilnost takšnih projektov. Uh, Evropska komisija želi nekoliko preseči svoj cilj 20 odstotkov za 2020 in v skladu z nacionalnimi strategijami držav članic. Uh, v te strategije ne omenjajo večjih uvozov iz južno-sredozemskih držav. Tam proizvedena energija naj bi imela dostopa do sistema subvencij, ki obstaja v državah članicah. In kot takšna sončna energija, kljub večjim. Kljub večji količini sonca v teh državah, naj bi bila rentabilna vsaj ne pred letom 2020. Dolgoročno gledano bi uvozi sončne energije lahko postali konkurenčni, to je pač odvisno od različnih dejavnikov, um, od cene oglika in pa fosilnih goriv in pa še od nekaterih drugih faktorjev. Težko je financirati obnovljive vire energije, težko je zagotoviti investicije um, zaradi socioekonomskega ozadja um, velika so in tveganja povezana s temi investicijami. Ampak vseeno bi nekatere države imele možnost preusmeriti del javnih subvesticij, ki so namenjene sedaj fosilnim gorivom, te bi lahko usmerili v obnovljivo energijo. Ampak seveda bi to lahko povišalo tudi malo prodajne cene elektrike, kar bi seveda v tem trenutku bilo težavno. Kljub tem velikim izzivom so se številne uh, države odločile, da bodo začele razvijati obnovljive vire energiji kot del njihovega socioekonomskega načrta in jih moramo podpirati pri tem. Naša orodja potrebno na novo ovrednotiti, kajti ne tehnična pomoč, niti uh, deveti člen ne bosta dovolj za to, da bi zagotovili večje investicije. Komisija je predlagala, da bi začeli razpravo o potencijalni vsebini novega sredozemskega partnerstva pri proizvodnji in pa upravljanju obnovljivih virov. To, ta bi predvidel investicije, prenos tehnologije in pa dolgoročne investicije v zelene uh, tehnologije vsebina takšnega partnerstva še vedno mora biti jasno določena skupaj z našimi partnerji, sodelovati moramo z državami članicami, z južnimi državami in pa z mednarodno finančno skupnostjo, zato da spregovorimo o tej možnosti. Poteka pogovori med Evropsko investicijsko banko, sekretarjatom Evropske unije za sredozemlje in pa drugimi udeleženimi stranmi to je povezano tudi z zadevo, ki je bila omenjena v okviru prvega panela. Govorili smo o um, vključevanju energetske politike v razvojno politiko. To je pomemben vidik, ki ga ne smemo pozabiti. Hvala lepa. Hvala lepa tudi zato, da ste bili zelo kratki in drnati. Veselje mi je, da je z nami Jonathan Walters. Srečala sva se že na konferenci v Savili. Svetovna banka igra pomembno vlogo, zato bi lahko morda povedali nekaj o tem, kako uspešni ste pri, tem, eh, pri teh skladih, ki so namenjeni eh, regiji Severne Afrike. Hvala lepa za vašo predstavitev. skušal bom biti tako kratek kot Pavla, mislim, da sem lahko kratek, kajti veliko pomembnega že bilo povedanega. Predvsem pozdravljam govor kolega iz Maroka. Z njim se strinjam vse sto odstotno. Pogosto pravim ljudem, da je vodenje sončnega panela sedaj eh, prešlo v roke Maroka, Rabata in to vodstvo je velik izziv. To je strateški izziv za vse, ki vseh to zadeva. Eh, želel bi govoriti o pobudih, pobudah na področju sončne energije, ki jih podpira Svetovna banka skupaj z Evropsko komisijo in pa uh, um, Evropsko investicijsko banko, Afriško investicijsko banko, Islamsko investicijsko banko in številnimi razvojnimi agencijami iz Evrope in pa od drugot. Preden spregovorim o napredku na tem področju, naj podam tri opaske v zvezi z uh, koncentrirano sončno uh, energijo. Svet išče več možnosti za 24-urne vire energije brez izpustov CO2. Torej, energije, ki ne bodo potrebovale uh, nobenega vnosa fosilnih energij. To je pomembno tako z vidika podnebja, kakor tudi z podnebja uh, varnosti. Imamo na seznamu veterno energijo, geotermalno energijo, Eh, seveda potrebno ta seznam še podaljšati, razširiti in zato moramo biti zelo proaktivni, ambiciozni in zagotoviti podporo tem tehnologijam. Možnost, eh, ki je na seznamu, je tudi koncentrirana sončna energija, ne samo zaradi um, ehm, zastojn uh, eh, sončnega sonca v puščavskih območjih, ampak tudi zaradi možnosti hrambe energije. Na ta način bi lahko zagotovili 24-urno oskrbo za energijo. To še ni urejeno s pravicami intelektualne lastnine številne države, ki imajo razvito industrijo in pa inženirje, lahko začnejo tudi z spodbujanjem in razvijanjem tehnologije za sončno energijo. To je bilo pomembno tako pred arabsko spomladjo in sedaj je to še bolj pomembno. Ne smem. Dovolj, ne morem dovolj podariti pomena tega začeli smo s projekti CSP v petih državah. V raziskavi omenjen tudi srednjeročni scenarij. 80 tisoč delovnih mest bi lahko dobili z proizvajanjem tehnologije za CSP samo v teh petih državah. Se pravi, lahko bi dobili ta delovna mesta, če bi zagotovili tudi prodajo energije. Potem CSP je tudi tehnologija, ki. Um, ima še veliko neizkoriščenih potencijalov, kakor je povedal gospod Vanson, to je tisti problematični otrok, ki se še ni naučil hoditi, še vedno so visoki stroški, zato ker je popraševanje nizko in uh, popraševanje nizko, ker so stroški visoki. In če želimo premostiti to dolino smrti, uh, so potrebne pomembne subvencije, preden bo ta stvar postala konkurenčna na trgu. Sodelovali smo z drugimi razvojnimi agencijami, ki sem jih omenil, pripravili smo svežen projektov in pa investicijski načrt za približno 1000 MW CSP-ja. Um, tudi nekatere prenose smo uh, predvideli zato, da bi omogočili izvoz te energije. Strošek je približno 6 milijard mm, dolarjev. Gre za demonstracijski projekt, ki bi naj dokazal, da se dogaja nekaj konkretnega. In to bi potem pripeljalo do znižanja stroškov. Vodilni projekt je projekt Desertek v Maroku, projekt, ki je deluje po hitrem postopku, ki je naredil velik vtis na vse nas. Uspeli smo tudi dobiti sredstva za ta projekt. Ampak seveda so tukaj pomembni tudi pogoji financiranja. Um, pomembne so koncesije. Postavlja se vprašanje, odkud bodo prišle te koncesije. Eh, financiranje za podnebje iz pilotskega protokola 400 milijard na leto. To, smo, to zavezo smo okrepili v Cancunu. Takšno financiranje bi lahko povzročilo veliko spremembo. Začeli bomo z šestimi milijardami z, iz sklada za čiste tehnologije. Eh, to je pomemben prispevek, ampak eh, to je šele začetek. Drugi viri financiranja so tudi izvozi v Evropo. Izvozi na zeleni trg torej. Potrebno je poštevati eh, člen 9, eh, sredozemske sončne obrate in tako naprej. Vse to se mora spremeniti v nekaj konkretnega. Videli smo veliko predstavitev na različnih eh, konferencah, sedaj pa moramo dejansko videti nekaj obratov na licu mesta, tako da bodo ljudje začeli verjeti v izvedljivost vsega skupaj. Mi mislimo, da to je izvedljivo. 20 odstotkov do, 20, do leta 2020, to je samo osnovna meja. Leto 2020 je za vogalom in eh, naši načrti morajo biti zastavljeni še bolj dolgoročno, biti moramo ambiciozni, ko gre za zmanjšanje izpustov CO2 in ciljev na področju obnovljivih energij. Mi mislimo, da to je izvedljivo, ampak resnično potrebujemo podporo vseh udeleženih strani, zlasti tistih, ki lahko vse skupaj sprožijo z pogodbami, z izvoznimi pogodbami in pa drugimi udeleženimi strani. Hvala. Torej, ena od tem, o katerih danes govorimo, eh, je tudi percepcija finančnega Eh, sveta, finančne sfere, kako lahko ta pomaga. Na ta način se zmanjšajo tveganja. In zdaj imamo tukaj dva predstavnika Evropske investicijske banke. Eh, morda si lahko eh, razdelita deset minut. Sam sem obljubil, da bom zelo kratek, ne bom niti uporabil svoje predstavitve, ampak rad bi nadgradil to, kar je bilo danes že povedano. Uh, štiri stvari bi poudaril, potem pa bo uh, Lučjana še nekaj dodala ne glede mediteranskega načrta. Evropska investicijska banka je lansko leto v letu krize financirala 2,6 eh, milijarde evrov v partnerske države v sredozemlju, v zadnjih osmih letih več kot 12 milijard evrov in to je, mobilizirali pa smo še 30 do 35 milijard uh, evrov uh, prek inštrumentov za sredozemlje. Torej Evropska investicijska banka je eden najmočnejših uh, finančnih partnerjev v sredozemlju in uh, Evropa bi morala biti na to ponosna, kajti to je vaša banka. Edini uh, lastniki banke so evropske države članice. Torej gre za uh, vaš inštrument in zelo smo odvisni od vas. Evropska investicijska banka ne oblikuje politik. Uh, politike samo sprejema iz drugih inštitucij, to pa so Evropska, Evropska komisija, Evropski parlament in svet. Mi sledimo vašim naročilom, vašim ukazom odvisni smo od vas in veste, da se pogovarjamo trenutno o prihodnih mandatih. E, torej, odvisni smo od Evropskega sveta, od tega, kaj e, bodo rekli, kako ravnati v prihodne. To je zelo pomembno. Mi tudi sledimo vašim prednostnim nalogam, e, prioritetam, ki so nam poslane in sicer gre tukaj za obnovljive vire energije v partnerskih sredozemskih državah. In to je del, temu je bilo namenjen del 12 milijard v 8 letih, ki sem jih omenil. Tukaj imamo zdaj cilj 50 odstotkov za prihodna leta. Eh, Evropska investicijska banka je globalno gledano največji eh, eh, finančni partner oziroma največ prispeva. Eh, sodelovali smo pri številnih projektih in v lanskem letu namenili več kot 6 milijard. Znotraj Evropske unije tudi največ prispevamo za razvoj in raziskave in to je zelo pomembno, da ohranimo konkurenčno prednost v Evropi. Glede tehnologije, naj povem, da sončna tehnologija za Evropsko investicijsko banko ni nova. V Španiji smo že imeli veliko projektov in to eh, je, v tem je lepota Evrope, to je dosegal tudi Evropski parlament. Vi ste številne države prisilili, da vlagajo v obnovljive vire energije in to nam je tudi dalo izkušnje eh, pri tem, da zdaj evropsko vodilno vlogo prenesemo še v Sredozemlje in v druge države. Četrta točka, ki jo rad omenil, pa je prihodni razvoj. Tudi Svetovna banka je odlična institucija za eh, Združene narode, za eh, Afriko, Latinsko Ameriko in tako naprej. Če govorite z Marokom, Tunizijo, Libanonom, od Evrope ne pričakujejo nekega, eh, neke filantropije, ampak želijo priložnosti za investicije, želijo biti, da bi jih vzeli resno. Morda nikoli ne bodo postali člani Evropske unije, ampak od Evropske unije in Evropske investicijske banke pričakujejo, da naredimo to, kar smo v zadnjih 50 letih že počeli v Evropi, da se uh, države z obrobja Evropske unije uh, da se tem državam da uh, investicijske priložnosti in da dosežejo isto raven razvoja kot v srednje države. EIB uh, eh, je inštrument, ki lahko to zagotovi in lahko odigra pomembno vlogo. Deveti člen, uh, ki ste ga omenjali, je zelo pomemben za mobilizacijo investicij. Imeli smo razpravo z Evropsko komisijo in uh, sekretarjatom unije za sredozemlje in se dogovorili o številnih finančnih rešitvah, kako bi pospekte. Uh, govorili smo tudi o sončnem uh, načrtu za sredozemlje. Hvala. Uh, obnovljivi viri energije so ključnega pomena za EIB. Lani smo ogromno vložili in uh, solarni projekt za sredozemlje je bil zelo pomemben. Oktober 2008 je svet ECOFIN in ministerski svet dal mandat Evropski investicijski banki, da koordinira finančno izvajanje eh, mediteranskega sončnega načrta. Za nas je to postala ključna prioriteta. Eh, delamo skupaj z eh, Unijo za sredozemlje uh, na tem načrtu in to je ena naših glavnih dejavnosti. Ne bom razlagala, kaj je ta načrt. Ta je bil že predstavljen. Rada pa bi povedala, da mi kot EIB uh, eh, mandat strani Kofi najemljamo zelo resno. Uh, najprej smo financirali študijo o tem, o obnovljivih virih energije in o potencialu, ki ga ima ta energija v regiji. Uh, študija je bila o tem, da bi identificirali konkretne projekte v partnerskih sredozemskih državah. Dobili smo 85 projektov in to je bila prva, uh, prva odskočna deska za naš načrt. Po tej študiji ki jo je naredil eh, nek eh, sklad Evropske investicijske banke, smo tesno sodelovali z našimi partnerji iz finančnega sveta. Prizadevali smo si za financiranje konkretnih projektov. Trenutno zaključujemo postopke, da bi začeli izvajati eh, projekt v Maroku ta projekt je omenil tudi uh, govorec prej, financira pa ga Evropska investicijska banka, uh, Svetovna banka in še nekatere druge institucije. Tako, torej mi gledamo na izvajanje teh številnih projektov, namreč da sodelujemo skupaj z drugimi finančnimi institucijami. Poleg tega projekta je še veliko drugih konkretnih projektov v regiji ki se zdaj izvajajo, ki jih tudi Evropska investicijska banka ocenjuje. Govorimo o eh, sončnih tehnologijah, govorimo o veterni energiji, osredotočamo se na vse države. Tako da imamo trenutno uh, v delu kar nekaj projektov v Egiptu, Jordaniji, uh, Siriji in to nalogo jemljemo resnično zelo resno svet Ekofin in pa ministerski svet sta nam dala to nalogo. Zadnja stvar, ki bi jo rada omenila, pa je, da po eni strani obstaja potreba po veliki podpori, še posebej na začetku izvajanja teh projektov, kajti eh, nekatere tehnologije so še na začetku, potrebujemo Eh, pomoč strani Evropske komisije. Eh, tega si želi vsak, ki financira projekte. Želimo pa tudi sodelovati na bilateralni ravni eh, in pa z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami, kot je Svetovna banka, naprimer. Torej, na ta način si predstavljamo, da bomo dosegli naše cilje torej projekte e, lahko začnemo izvajati samo z zadostno finančno pomočjo. Gre tudi za temo zmanjšanja tvegan. Kako vi gledate na to, kaj je treba e, za to storiti? Najprej treba projekte financirati. Iz vaših sporočil uh, sem dobil veliko upanja, da bodo stvari uspele. Uh, treba pa je ustvariti tudi neko prepoznavnost. Kakšen instrument lahko da na voljo Evropska unija, da se bodo zmanjšala tveganja? Ali mi kot oblikovalci politik lahko kaj naredimo ali moramo kakšno stvar še posebej dobro razumeti? Torej, to bi rad vprašal. Eh, naj povem, da je eno glavnih tveganj trenutno v regiji, torej politično tveganje, po vsem tem, kar se je trenutno in zadnjem času dogajalo v regiji. Evropa pa je že vzpostavila fantastičen instrument in sicer politično kritje tvegan. Uh, eh, imamo pa inštrument, uh, ki predstavlja ni cela 9 odstotka uh, proračuna, in, ampak ga Evropska unija še ni uporabila. V Libiji, na primer, ne potrebujejo denarja Evropske investicijske banke, tam potrebujejo neko uh, kritje za politično tveganje. Uh, če se bo politična situacija eh, normalizirala in se bo sta parlament in svet strinjala, potem bo Evropska investicijska banka zagotovila to kritje tveganja. In zgodilo se bo to, da v bistvu kot vedno države ne bodo hotele eh, nekih posojil eh, za, za sabo Evropske unije. kajti to je inštrument eh, z močnim vplivom. Sam pozivam Evropski parlament, da se to ohrani. Vendar pa seveda, kot sem rekel, obstajajo tveganja, eh, tveganja za investicije in tako naprej. Trenutno imamo delovno skupino skupaj s Svetovno banko, ki se ukvarja s tveganji in ena pomembnih idej eh, je v tem, da eh, Evropska komisija in partnerske države podpišejo nek eh, pravni sporazum, da bodo te države eh, morale spoštovati standarde, da dobijo evropski denar. Če bo torej dosežen tak sporazum med Evropsko komisijo in partnerskimi državami, bo, da, bo v vseh naših pogodbah zapisano to, da je ta sporazum treba spoštovati za dostop do finančnih sredstev. Najlepša hvala. Zdaj pa še nekaj o devetem členu, o priložnostih pa tudi tveganih, ki so povezana s členom devet. Veseli smo, da lahko pozdravimo tukaj gospod Orte Fuke, ki je nekaj let že delala. Eh, na tem lahko nam poveste, kaj naj naredimo in kaj je bolje, da ne storimo. Hvala. Eh, pravzaprav imam tudi sama predstavitev v PowerPointu, ampak eh, se ne bom spuščala v to, da prihranimo na času. Sama sem pravnica. nekaj časa že delam na tem področju, še vedno je, gre za stalo učenje, za proces, ki se še ni končal. Ves čas sodelujemo z različnimi ljudmi, ampak eh, rada bi eh, nekaj pojasnila. Imamo pilotni projekt in pokazali smo že, da stvar deluje. Eh, Presekali smo nekaj gordijskih vozlov. Eh, v povezavi med Severno Afriko in Evropo, pa tudi znotraj Evropske unije med posameznimi državami. Še nekaj treba poudariti. Demistificirati je treba deveti člen. Mislim, da je preveč politiziran in da se ga preveč ceni v njegovi zmožnosti oziroma zmožnosti, kaj bi se z njim sploh lahko doseglo. Kot je bilo že povedano, je to del treh fleksibilnih mehanizmov v direktivi. Ta direktiva ima cilj, da se doseže vsaj 20 odstotno uporabo eh, obnovljivih virov energije v Evropski uniji. Potem je bila razprava. Eh, iz katere je bilo jasno, da zaradi učinkovitosti in stroškovne učinkovitosti določene države lahko uporabijo mehanizem fleksibilnosti. To je tudi treba upoštevati. Ne moremo spreminjati direktive. Eh, moramo spremeniti naše sisteme, da bomo uporabljali obnovljivo energijo. In eno od orodij je tudi ta mehanizem. Člen 9 pa je del tega mehanizma. Zato se tako povdarja ta člen ta člen vsi uporabljamo. Eh, treba pa je povdariti, da ga uporabljamo za neke eh, industrijske projekte transferja prenosa tehnologije. To je treba upoštevati, ko govorimo o devetem členu in um, člena 9, torej ne smemo precenjevati. Povedala sem, kaj pomeni člen 9. To pomeni, da podprete projekt, specifičen projekt države članice v uh, neevropski državi, državi nečlanici. Potem pa imate pravico, da eh, to dodatno eh, obnovljivo energijo uporabite tudi v, svojem, eh, v svoji mešanici. Še nekaj načrtov je, kdaj mora obrat eh, začeti delovati, kdaj mora biti operativen in tako naprej. Eh, v to se ne bom spuščala. Težava pa je v tem, kaj pomeni porabljena energija. Zato obstajajo tri zahteve enakovredna količina elektrike mora biti dodeljena kapacitetam. Tukaj pa so upoštevane država, izvora država, ciljna država in pa vse prehodne države. Ta ekvivalentna količina mora biti upoštevana in mora se nanašati na isto časovno obdobje. To je osnova, če so torej izpolnjeni vsi ti kriteriji, potem gre stvar na Evropsko komisijo po določbah člena 9 in uh, to je torej urejeno, potem vse strani pridobijo. Fizični transfer in tukaj lahko res samo preletim določene teme. Torej, če bi imeli tukaj dva pravnika, bi imeli tudi dve različni mneni. Ampak eh, naj nadaljujem. Zelo težko je dokazati fizičen transfer, kako ga registrirati, kje ga registriramo pri umestniku. Umestnik je podvržen številnim uh, nacionalnim zakonodajem na obeh straneh in sistem tega fizičnega transferja mora biti, uh, mora spremljati tudi uh, nek sistem nadzora. Tukaj pa je prisotne veliko politike, tudi nekaj propagande in sama bi se tega zelo rada znebila, kajti svoj čas uh, potrebujemo za druge zadeve. Nekateri so rekli, da bi uh, jamstva izvora lahko uporabili v ta namen, vendar vi kot člani parlamenta veste, veste da smo o tem že razpravljali s komisijo. Komisija je na začetku hotela, da bi to bili certifikati, vendar je potem priznala, da uh, ne bo šlo, da harmonizacija ni možna. Uh, načelo teh uh, garancij pa je, da imajo samo funkcijo dokaza, če gre električna energija iz ene države članice v drugo. Tudi ta jamstva še niso odprta, eh, da bi se uporabljala za elektriko, ki prihaja iz tretjih držav. Še ena stvar, ki je v tem trenutku težavna, pa je, da nekateri pravijo, da zaradi financiranja mora zelena elektrika, ki se proizvaja v tretjih državah in je tudi inicirana v omrežje v tretjih državah, eh, mora koristiti tudi omrežjem Evropske unije. Ampak spet moramo upoštevati, kaj država članica tukaj želi. To se ne sme uporabljati za doseganje ciljev. Direktiva jasno pravi, da samo fleksibilnost v členu 11 omogoča državi članici, da uporablja eh, ta mehanizem. Tretja država pa ni omenjena. Če bi uporabili tak mehanizem, potem bi lahko kak konkurent rekel ne. Eh, to pa presega uh, eh, določila direktive. Vsekakor pa bi lahko kot država članica uh, sklenili nek uh, bilateralni sporazum, naprimer z Marokom ali kako drugo državo, ampak potem obstaja vprašanje, kako doseči ta to korist. Vendar to gre potem po drugi poti. Številne države članice so delale skupaj in so pozvali po nekem ekvivalentu te zeleni energiji iz tretjih držav. Še nekaj bi rada povedala. Nek eh, seznam vprašanj imam. Kakšni so postopki v tretjih državah? Ali ima tretja država nek eh, promocijski uh, mehanizem za obnovljive vire energije, kdo plačuje eh, tarife v mreži, kako gre, eh, kako poteka prenos, kakih 40-50 vprašanj je tu na seznamu. Torej gre še za proces, ki še ni končan. Ne. Tukaj se moramo vrniti na to, kar je povedala kolegica z komisije. Imamo Eh, bilateralne sporazume, eh, imamo kodekse, eh, na katerih moramo še delati, to ni skrivnost. Moramo se še pogovarjati o izmenjavah informacij. Žoga je zdaj v rokah držav članic, te bi morale biti bolje koordinirane. Španija bi morala odigrati pomembno vlogo, da bo. Eh, sprejeta, da bodo države, kot sta Nemčija in Francija, lahko eh, sprejele eh, španski prispevek. Torej, potrebujemo neko agendo zelene energije tudi po letu 2020. Neke cilje bi potrebovali do leta 2030 in tako naprej. Prepoceni je reči, ustavite eh, vetrnice v Španiji, pa bomo eh, energijo dobivali iz Severne Afrike, ker je cenejša. Ne gre za to. Potrebujemo veliko več in veliko sistemov je treba spremeniti. Zato je moj poziv uh, samo v tem, da nadaljujemo z delom. Ampak člen 9 je samo orodje in nič več. Hvala. Thank you very much for that. Um... Najlepša hvala. V nekoliko težavni situaciji sem sedaj, ker nam zmanjkuje časa za vprašanje v zvezi s to zanimivo temo. To je pravzaprav tragedija poznih četrtkovih popovdnevov. In kot rečeno, moram iti na pogajanja. Tako da najprej bi se zahvalil vsem v parlamentu, ki so to omogočili in hvala tudi predsedniku Rojlu in eh, poslankam in poslancem, ki so sooblikovali ta program. Hvala za njihovo predanost. Morda bi bilo lepo, če bi ostali, da bi se vam lahko vsi zahvalili, da bomo videli, kdo je v zadju vsega tega. No, in bistvo je, da smo res tukaj zbrali tako veliko izvedencev, da bi bilo res škoda, da bi jih kar tako izpustili iz rok. Morda bi nekdo prevzel vodstvo kot turistični vodič in vas pripeljal vse skupaj dol do Barčka in bi tam lahko bolj neformalnem okolju nadaljevali naše razprave. Tako da, če bo nekdo povzel to pobudo med tem, ko sem jaz na pogajanjih,